Začenjamo s kliničnim preizkušanjem zdravil. To je točka 8 dnevnega reda. Sledi elektronsko glasovanje. Imate vsi glasovalne kartice? Genau, deswegen. Ja, aufmachen. Bitte. Clinical Trials. Doch. So. Hat jeder seine Abstimmkarte dabei? Tako začenjamo glasovanje. Imate vsi pri sebi glasovalne kartice? Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je končano. 18 za, nič proti, nič zdržanih. Tako da je to sprejeto. Gremo naprej. Točka 9 dnevnega reda. Poročilo gospe Belje. Gospa Belje želi podati razlago. Dobro bi bilo, če bi bila poročevalka že tukaj. dann würde ich sagen, dass wir Tabak, dass wir Tabak vorziehen. Predlaga se, da uh, gremo naprej na tobak, če kolegice ni. Če se vsi strinjate, nadaljujemo s točko desetdnevnega reda, tobak. Tukaj gre za potrditev rezultata iz triloga, računamo, uh, glasujemo. Abs. Ste si glasovali? EKR ima uh, enega preveč pri glasovanju. Mogoče se lahko dogovorite, koliko vas bo glasovalo eden pri EKR mora stran. Potem potrebujemo pa eh, računalničarja, ker očitno je naprava pokvarjena. Počakati moramo na tehnika.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 bilo število takšno, kot je v napravi, mi pa smo odbor za okolje, tako da moramo stvari zdaj prilagoditi. So, wir sind jetzt hier in 4Q2 im Envy Mode. Tako, zdaj smo v dvorani 4Q2, načinu delovanja Envy. Nadaljujemo z dnevnim redom. Zdaj smo spet pri točki 9. Gospa Belje je želela še nekaj dodati. Je tako? Ali lahko glasujemo? Izvolite. In, in... Hvala, gospod predsednik rada bi nekaj povedala o tem glasovanju. Kolegi in kolegice, pogajanja so bila težka, izjemno težka. Predsej držav članic ni želelo evropske ureditve na področju biotske raznovrstnosti, kar najdemo v tem poročilu. Evropska komisija je zamudila, niso nas dovolj hitro podprli. Litovsko predsedstvo je bilo še posebej negativno naravnano. Ampak rezultat teh pogajanj je sicer manj ambiciozen, ko sem si tega eh, želela, vseeno pa bomo danes lahko glasovali o uredbi, ki nam bo omogočil, da podpišemo in ratificiramo protokol iz Nagoje in da eh, ustrezno sodelujemo na naslednji konferenci o biotski raznovrstnosti. 28, 28 držav članic se bo sedaj eh, skupaj borilo proti težavam na tem področju. Evropski komisiji želimo povedati, da bomo spremljali njihovo delovanje, potrebujemo izvedbene akte v skladu s 17. členom eh, besedila iz Nagoje elektronska abstimmung. Hvala lepa, lahko začnemo elektronsko glasovanje. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Tri je vzdržani, 51 za. Zdaj pa točka 10, Krista je vesel. Predsedujoči, želel bi dodati, da je bil rezultat trialoga izreden, to je bilo izredno dobro opravljeno delo. Člen 18, ki pa zadeva elektronske cigarete, je bil skoraj da popolnoma na novo napisan med pogajanji in mislim, da je še vedno nekaj negotovosti in pomankanja jasnosti v besedilu, kar je težko presenetljivo eh, glede na način, kako je bil člen pripravljen. Pričakujem sicer, da bo šlo tole skozi, da bomo šli na plenarno zasedanje, ampak eh, mislim, da bi potrebovali več pojasnil strani komisije, preden gremo na glasovanje na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, Chris Davis, to je bilo namenjeno komisiji, zdaj pa začenjamo z glasovanjem. Imate vsi glasovalne kartice, odpiram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Smo si glasovali. Končujemo glasovanje. 49 proti 7, eh, torej sprejeto. Štirje pa so bili vzdržani. Čestitke. Gremo naprej. Točka 8. oziroma prevečujem se, to je točka dnevnega reda 11, tudi tukaj elektronsko glasujemo. Točka 11 dnevnega reda. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. SND enega preveč imate. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 34 proti 21, 3 zdržani, sprejeto. V tem lahko potem na februarskem plenalnem zasedanju glasujemo. Gremo naprej. Poročilo Barta Stasa. Začenjamo. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 1. Za? Proti? Sprejeto. 50. Za? Proti? Sprejeto. 51 za? Proti? proti? Zavrnjeno. 52 za. Proti? Sprejeto. 53 za. Proti? Zavrnjeno. 54 za. Proti? Sprejeto. 13 za. Proti? sprejeto. Kompromis 2. Konsolidiran 2. Za, proti. Sprejeto. Gremo naprej. Predlog spremembe 69. Ustna dopolnitev na strani 5 pri meni. Ste našli? Kdo je za? proti, zavrnjeno, naprej, 21, poročevalec na naslednji strani, eh, stran 6 je to, za, proti, sprejeto, 22, za, proti, sprejeto, 22, 23 za, proti, sprejeto. Gremo naprej. 24. Uh, eh, ustni uh, predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Konsolidirna sprememba 4. Za? Proti? sprejeto. 26 eh, za. Kdo je proti? Sprejeto. Konsolidirano 5 za. Proti. Sprejeto. 86 za. Proti. Sprejeto glasovanje v bloku 31 in 28 za, proti, sprejeto. 29 za, proti, sprejeto. 12 za, proti, sprejeto. 30 za, proti, sprejeto. 88 za, proti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 30 za, proti, sprejeto. Potem glasujemo v drugem delu od 34 dalje. Za, proti, sprejeto. 3 in 37 skupaj. Za, proti, sprejeto. 4 eh, za, proti, sprejeto 5 za, proti, sprejeto 38, ustna, ustni predlog spremembe za, proti, sprejeto 39 v dveh delih, prvi del za, proti, sprejeto spredem, drugi del za, proti. Ni jasno, drugi del 34. ga eh, predloga spremembe elektronsko, smo vsi glasovali. Glasovanje je končano. Jasno je, zavrnjeno. 41 za, proti zavrnjeno, 42 za, proti, sprejeto, 43 za, proti, sprejeto, 6 za, proti, sprejeto, 44 za, proti, zavrnjeno, 45 za, proti, proti spredo. Nadaljujemo s 46 za, proti, zavrnjeno, konsolidirano 3 za, proti, sprejeto. zaključno glasovanje, naprej elektronsko odprto je. Ste vsi glasovali? Končujemo. Evropska ljudska stranka ima en glas preveč, zdaj je v redu. Glasovanje je končano. 59 za, 6 proti, nihče se ni vzdržal. Zdaj še drugo glasovanje, elektronsko, odpiram glasovanje, smo vsi glasovali. Glasovanje je končano. 54 proti 5 sprejeto. Zdaj pa sprašujem še poročevalca Barta Stasa. Ali želite še kaj dodati? Hvala predsedajoči, hvala poročevalcem v senci, hvala vsem kolegom, s katerimi sem lahko sodeloval. Vsi kolegi, ki so sledili, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so sledili moji usmeritvi, usmeritvam in usmeritvam poročevalcem v senci. Upali smo, da bomo lahko začeli s prvim trialogom eh, v tem mandatu, tako da bomo imeli vsaj prvo obravnavo. Potrebujemo torej mandat. Potrebujemo mandat, odpiram glasovanje. Smo vsi glasovali? Še trije manjkajo. Kdo manjka? glasovanje je končano. 60 za, 6 proti, nihče se ni vzdržal. Iskrene čestitke Bartu Štasu in želimo vam dobra pogajanja. Jetzt geht's weiter mit der Tiergesundheit. Gremo naprej, zdravim živali. Začnemo 190. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 191 za. Proti? Zavrnjeno. 42 za. Proti? Sprejeto. 230. Kdo je za? Proti? Ni jasno. Proti? zato glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Konsolidirana sedem. Kdo je za? Proti? Moramo glasovati elektronsko. Konsolidirana sedem. Odpiram glasovanje. Smo vsi glasovali. Zaključeno. Sprejeto. Zdaj pa drugi del. Torej, glasovati moramo še o drugem delu. 43. drugi del. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sledi konsolidirano štiri. Kdo je za? Naslednja stran je to. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 45. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 46 za? Proti? Sprejeto. Konsolidirano dve. Kdo je za? proti? Sprejeto. 47. Kdo je za, kdo je proti? Ni jasno. Glasujemo elektronsko. 47. Preverjamo elektronsko. Smo vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Na tesno. 48. Kdo je za? Kdo je proti? Tu preverjamo še elektronsko. Nisem popolnoma prepričan. 48 še enkrat smo vsi glasovali. Glasovanje je končano. Sprejeto. 236, kdo je za? Proti. Sprejeto. 237 za. Proti. Sprejeto. Sledi 2, 238 za. Proti? Sprejeto. 51. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 240. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 241 za? Proti? Sprejeto. 242 za? Proti? Sprejeto. 243 za? Proti. Sprejeto. 244 za. Proti. Sprejeto. 245 za. Proti. Sprejeto. 246 za. Proti. Preverjamo. Elektronsko. Ste si glasovali? glasovanje je končalo, končano S e in D ima enega preveč, zdaj je v redu. Zavrnjeno. 247 za, proti, zavrnjeno. 248 za, proti, sprejeto. 249 za, proti, sprejeto. Kompromis 3 za proti, sprejeto, 250 za, proti, ni jasno, 250 preverjamo elektronsko, odpiram glasovanje, smo si glasovali, glasovanje je končano, sprejeto, 54 za, opravičujem se nadaljujemo s sklopom 59, 60 in 64 za, proti, sprejeto. Sledi enainšestdeset drugi del. O tem moramo glasovati. Kdo je za? Proti? ne morem videti, uh, elektronsko glasovanje. 61, drugi del, elektronsko preverjanje. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Sledi konsolidirano 6. Kdo je za? Proti? Ni jasno. Natesno je. Elektronsko preverjanje. Odpiram glasovanje konsolidirano šest, smo si glasovali. Glasovanje je končano. Sprejeto. Dvesto štirinpetdeset za. In sicer v bloku 254, 255 in 256, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. preverjamo bloka 254, 255 in 256. Glasujemo, smo vsi glasovali. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. Nadaljujemo z 257. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 258 za? Proti? Sprejeto. 79 za, proti, sprejeto, 259 za, proti, zavrnjeno, 80 za, proti, sprejeto, konsolidirano 5, kdo je za, proti, sprejeto, 81 in 82, o tem lahko glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Ni jasno? Še enkrat elektronsko glasujemo o 81 in 82. Smo si glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Nadaljujemo z 263. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 84 in 85 skupaj, kdo je za, kdo je proti. Ni jasno, glasujemo elektronsko. Odpiram glasovanje. 84 in 85 elektronsko glasovanje. Glasovanje je končano. Sprejeto. Potem skupaj 86, 87, 88 in 90. Kdo je za, kdo je proti? Sprejeto. 89 za. Proti? Sprejeto. 265 za. Proti? Sprejeto. 266 za. Proti? Sprejeto. 267 za. Proti? Sprejeto. 268 za. Proti? Sprejeto. 91 za proti. Sprejeto. 269 za. Proti. Zavrnjeno. 92 za. Ali lahko preverite 268, rekli ste, sprijeto ali zavrnjeno? 268 je bilo sprijeto. Prosim, preverite. 268. Preverjamo. 268. Glasovanje je končano. Gospod Šljuter, več zelenih je bilo kot rdečih, tako da je sprejeto. 92 za, proti, sprejeto 93 za, proti, sprejeto 94 za, proti, ni jasno, preverjamo elektronsko, 94, odpiram glasovanje, smo si glasovali, glasovanje je končano, sprejeto 95 za, proti. Se kdo zdrži? Preverjamo elektronsko. Ni jasno. Smo si glasovali, glasovanje je končano. Sprejeto. 96. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. 97 za, proti? Sprejeto. 270 za proti, sprejeto, 98 za, proti, nijasno, preverjamo elektronsko, 98, smo si glasovali, glasovanje je končano, sprejeto, 99, kdo za, proti, proti, sprejeto 272 za, proti, sprejeto 100 za, proti, sprejeto 273 za, proti, zavrnjeno 101 za, proti, ni jasno, 101 preverjamo elektronsko smo si glasovali. Glasovanje je končano. Sprejeto. 102. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 103. Za? Proti? Sprejeto. 104. Za? Proti? Sprejeto. 105. Za? Proti? Ni jasno. Preverjamo 105 elektronsko glasovanje. Smo si glasovali. Glasovanje je končano. Sprejeto. 108, kdo je za? Proti. Sprejeto. 275 za. Proti. Sprejeto. 110 za. Proti. Sprejeto. 276 za, proti, sprejeto, 111, 112 in 113 skupaj za, proti, sprejeto, 114 za, proti, sprejeto, 116, ponavljam, 115. Kdo je za? 115. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. 116. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 117. Za? Proti? Sprejeto. 118. Za? Proti? Sprejeto. 119. Za? Proti? Sprejeto. 120. Za? Proti? Zavrnjeno. 277 za. Proti. Zavrnjeno. 121 za. Proti. Zavrnjeno. 121 tega ni. oziroma gremo naprej 128 in 125, 24, 124 in 125, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. 126, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. 281, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. 27. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. 128. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 129. Za? Proti? Sprejeto. 282. Za? Proti? Sprejeto. 130 za, proti, sprejeto, 131 za, proti, sprejeto, 133 za, proti, stališče ni jasno, zato preverjamo 133 elektronsko, odpiram glasovanje, smo si glasovali, končujemo glasovanje, sprejeto, 134 za, sprejeto, proti. Sprejeto. 135 za, proti. Sprejeto. 136 za, proti. Sprejeto. 137 za, proti. Sprejeto. 285 za, proti proti. Sprejeto 286 za, proti. Sprejeto 287 za, proti. Zavrnjeno. To preverjamo elektronsko. Odpiram glasovanje. Smo vsi glasovali. Glasovanje je končano. Sprejeto. Gremo naprej. 291 za, proti, sprejeto. 292 za, proti, sprejeto. 293 za, proti, sprejeto. 294 za, proti, sprejeto. 295 za, proti, sprejeto sprejeto. 396 za, proti, ni jasno. 396 glasujemo elektronsko. Odpiram glasovanje. Končujemo glasovanje. SND enega preveč imate. Tako, glasovanje je končano, zavrnjeno. 297 za, proti, Zavrnjeno. 298 za. Proti. Zavrnjeno. 299 za. Proti. Zavrnjeno. 300 za. Proti. Zavrnjeno. 301 za. Proti. Zavrnjeno. 302 za. Proti. Proti. Zavrnjeno. Supravčem, sprejeto. 302, sprejeto. Tristo tri. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Tristo štiri. Za. Proti. Zavrnjeno, ampak Preverjamo še enkrat. 304 preverjamo elektronsko. Smo vsi glasovali? 304. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 305. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 309. Kdo je za? Proti. se kdo zdržal, ni jasno, zato preverjamo elektronsko. Smo vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 310. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 311. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 142 za proti. Ni jasno. 142 glasujemo elektronsko. Smo vsi glasovali, glasovanje je končano. Sprejeto. 143, kdo je za? Proti. Sprejeto. 144 za. Proti. Sprejeto. 312 za. Proti sprejeto. 313, 314 skupaj za, proti, sprejeto. 315 za, proti, sprejeto. 316 za, proti, sprejeto. 146 za, proti, sprejeto. 317 za, proti, zavrnjeno.

sprejeto 149 za, proti, sprejeto 150 za, proti, zavrnjeno 151 za, proti, sprejeto 152 za, proti, sprejeto 320 za, proti, sprejeto 153 za, proti, sprejeto 321 za, proti, ni jasno, glasujemo elektronsko 321. Odpiram glasovanje, smo si glasovali, glasovanje je končano, sprejeto 154 za, proti, vzdržani, sprejeto 323 za. Proti? Zavrnjeno. 324 za. Proti? Sprejeto. 155 s tem pade. Glasovati moramo tudi od 155. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. 326 za proti. Zavrnjeno. 327 za. Proti. Zavrnjeno. 330 za. Proti. Spreto. 331 za. Proti. Zavrnjeno. 332 za. Proti zavrnjeno. 333 za, proti, sprejeto. Gremo naprej. 344. Predlog spremembe 344, naslednja stran. Kdo je za? Kdo je proti? Sprejeto. Čeprav ni popolnoma jasno, odpiran glas, elektronsko glasovanje. Smo si glasovali? 344. Velika večina proti nič. 53 za, sprejeto. Nadaljujemo 160 za, proti, sprejeto, 161 za, proti, sprejeto, 351 za proti. Zavrnjeno. 352 za. Proti. Zavrnjeno. 353 za. Proti. Zavrnjeno. 354 za. Proti. Zavrnjeno. 162 za. Proti. Sprejeto. 355 za proti, sprejeto 356 za, proti, sprejeto 163 za, proti, sprejeto 357 za, proti, sprejeto 164 za, proti, sprejeto 165 za, proti, sprejeto Preverjamo 165, odpiramo elektronsko glasovanje. Smo si glasovali, glasovanje je končano. Sprejeto. 358 za, proti. Še enkrat 358 za, proti. Sprejeto. 359 za, proti. Zavrnjeno. 166 za, proti sprejeto. 167 za, proti, sprejeto, 361 za, proti, zavrnjeno, 360 za, proti, zavrnjeno, 362 za, proti, sprejeto, 168 za, proti, Proti. Sprejeto. 369 za. Proti. Sprejeto. 370 za. Proti. Zavrnjeno. 371 sprejeto, 372 sprejeto, 373 sprejeto za, proti, vzdržani, sprejeto, 374 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 375 za, proti, vzdržani, sprejeto, 376 za, proti, vzdržani, sprejeto, 377 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 378 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 379 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 380 za, proti, vzdržani. Sprejeto 172 za, proti, vzdržani. Sprejeto 173 za, proti, vzdržani. Nijasno. jasno. 173 preverjamo elektronsko, odpiram glasovanje, smo vsi glasovali. Končujemo glasovanje. Zavrneno. 381 za. Malce sem bil prehiter, 173. 173 elektronsko glasovanje. Odpiram glasovanje. Glasovanje je končano. Ostane enako. 381 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, spreto, 382 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 175 za, proti, vzdržani, sprejeto, 176 za, proti, vzdržani, sprejeto, 383 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 384 za, srca proti. Zdržanje ni jasno. 384 elektronsko glasovanje. Začenjamo. Glasovanje je končano. Sprejeto. 385, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. 386 za, proti, vzdržani, sprejeto, 177 za, proti, vzdržani, sprejeto, 178 za, proti, vzdržani, sprejeto, 387 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 179 za, proti, vzdržani, Vzdržani ni jasno, še enkrat glasujemo 179. Ste vsi glasovali elektronsko? Zapiramo glasovanje. Sprejeto. 180, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 388 za? Proti. Vzdržano ni jasno, Elektronsko preverjamo, 388 odpiram glasovanje. Smo vsi glasovali. Zaprto je glasovanje. Zavrnjena. 184, to je za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromis ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 185 za proti. Vzdržanje, spreto. 100. 89. Kdo je za? Proti. Vzdržanje ni jasno. Glasujemo elektronsko. 198. Preverjamo elektronsko. Smo vsi glasovali. Glasovanje je končano. Samo trenutek. To 89, torej brezpredmeten, 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržan in sprejeto. 196 za, proti, vzdržan in sprejeto. 197 za, proti, vzdržan in sprejeto. 198 za, proti, vzdržan in sprejeto. 6 za, proti, vzdržan in sprejeto. 199 za, proti, vzdržan in sprejeto vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 200 za, proti, vzdržani sprejeto, 201 za, proti, vzdržani sprejeto, 202 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen še elektronsko bomo preverili. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Deset za, proti, vzdržani sprejeto, 203 za, proti, vzdržani sprejeto, 205, ne. 11. 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 13 za, proti, vzdržani sprejeto, 206 za, proti, vzdržani sprejeto. Štirinajst za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeta, 207 za, proti vzdržani sprejeta, 208 za, proti vzdržani sprejeta, 17 za, proti vzdržani sprejeta, 209 za, proti vzdržani sprejeta, 20 za, proti vzdržani sprejeta, 20 za, vzdržani sprejeto, 212 za, proti, vzdržani sprejeto, 213 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 214 za, proti, vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 215 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani sprejeto, 216 za, proti, vzdržani sprejeto. Devetindvajset za proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, ne, 30 je brezpredmeten, 31 za, proti, vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 1, ki se nanaša na predlog spremembe 218 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen, zato bomo to še elektronsko preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Štiriintrideset za, proti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 proti, vzdržani sprejeto, 222 za, proti, vzdržani sprejeto, 223 za, proti, vzdržani sprejeto, 224 za, proti, vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe, 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 224 za, 229 za, proti, stržani sprejeto in sedaj še končno elektronsko glasovanje, glasujemo. Alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Iskrene čestitke. Kartikita Marilio Tart.

Rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Usklajeni predlog 3 za, proti, vzdržanje sprejeto. Usklajeni predlog 2 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržani sprejeto. 102 za, proti, vzdržani sprejeto, usklajeni predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen, bomo še elektronsko preverili, glasujemo, konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa 108 za, proti, vzdržani. Še enkrat 108 za, proti, vzdržani sprejeta. 110 za, proti, vzdržani sprejeta. 111 za, proti, vzdržani sprejeta vzdržani sprejeto 112 za, proti vzdržani sprejeto 20 za, proti vzdržani sprejeto 21 za, proti vzdržani sprejeto 115 za, proti vzdržani zavrnjeno 114 za, proti vzdržani sprejeto. 23. 22 je brezpredmeten za, proti, vzdržani sprejeto. 117. Na 117 je brezpredmeten. 118 za, proti, vzdržani sprejeto. 119 za, proti, Še enkrat, 119 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. 120 za. Želite preveriti 119 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zelo jasno. 120 za. Proti vzdržani. Tudi to bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z enako večino sprejeto. 25 za. Proti. Zdržani sprejeto. Brezpredmeten, brezpredmeten, brezpredmeten, brezpredmeten. Brez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 držani sprejeto. Sedaj pa 125 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani sprejeto, 126 ne, se oprečujem, 34 za, 34 za, 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasovanje v sklopu od 130 do 139 za, proti, vzdržani zavrnjeno želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu sprejem od 130 do 139 v sklopu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 140. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 141 za. Proti. Zdržani. Rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje. V predlogu spremembe 141 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 142 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 143 je brezpredmeten. 144 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 145 za proti. Zdržani rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Skoraj da konec glasovanja. Kaj ti socialisti in demokrati imajo enega poslanca preveč? Hvala lepa. Sedaj se številke ujemajo in predlog spremembe je sprejet. 146 je brezpredmeten. Sto petdeset za, proti, vzdržanje zavrnjeno, triinštirideset za, proti, vzdržanje sprejeto, usklajeni predlog pet za proti vzdržani sprejeta, 152 za, proti vzdržani sprejeta, 45 za, proti vzdržani, le 10 kolegov je glasovalo, 45 za še enkrat, proti vzdržani sprejeta, Zdržani zavrnjeno. 155. No. Pa storimo to elektronsko. Ste vsi glasovali? O predlogu spremembe 45 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hm. Sprejeto. 155 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Vzkrajani predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 159 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Držani zavrnjeno 160 za, proti vzdržani sprejeto. 161 za, proti vzdržani sprejeto. 162 za, proti vzdržani zavrnjeno. 163 za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 164 za, proti vzdržani zavrnjeno 165, 66 in 167 v sklopu za, proti vzdržani zavrnjeno 47 za, proti vzdržani sprejeto 54 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 56 za, proti, vzdržani sprejeto, 58 za, proti, vzdržani sprejeto, 59 za, proti, vzdržani sprejeto, 60 za, proti, vzdržani sprejeto, 61 za, proti, vzdržani sprejeto, 173 za, proti. Rezultat ni jasen. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 173. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 52 za, 10 proti, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 za. Proti vzdržani sprejeto 175 za. Proti vzdržani sprejeto 176 za. Proti vzdržani sprejeto 66 za. Proti vzdržani sprejeto 1 za. Proti vzdržani sprejeto 3 za. Moramo o tem glasovati, ja, za. Proti vzdržani sprejeto 75 za. Proti vzdržani sprejeto 77 za. Proti vzdržani sprejeto 78 za. Oseminsedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto, devetinsedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto devet v dveh delih. Ja, le o prvem delu bomo glasovali, kajti predlasovim v 60 je bil sprejet. Ne, o obeh delih bomo glasovali, se popravlja predsednik. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto in drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 81 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj še elektronsko končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Iskrena čestitka. Gospod Rosi. Dobro upravljeno. 58 za, nihče proti, 6 vzdržanih glasov. S tem prehajamo Cutie Hawk in razrešnica. To bo zadnja razrešnica z Cutie Hawk v tem sklicu. Pa začnimo. S predlogom spremembe 1 in 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 in 2. 5 za, identična sta proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 6 in 7 z ustnim predlogom spremembe v dveh telih. Najprej ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa 8 in 9 sta identična za, proti proti vzdržani sprejeto, 10 in 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 12 in 13 za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 za. Želite preveriti 12 in 13. Bomo še elektronsko glasovali. Ste vsi glasovali? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 39 za, 25 proti sprejeto. štirinajstca proti vzdržani rezultat ni jasen elektronsko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 16 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, stržani sprejeto, drugi del za, proti, stržani zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Preverjamo drugi del predloga spremembe 16, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 17 in 18. Identično sta, to njih glasujemo skupaj, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In s tem prehajamo k končnemu glasovanju elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Socialisti in demokrati imajo enega člana preveč. Konec glasovanja. 56 za, 7 proti. Nihče se ni vzdržal. S tem pa prehajamo k agenciji za zdravila. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. Dve in tri identična predloga spremembe sta to za. Dva in tri. V teh dveh predlogih sprememb bomo glasovali skupaj in sicer z ustnim predlogom spremembe. Sem pa pri Evropske agenciji za zdravila. ist. Še enkrat. Jaz imam prav. Smo pri točki 16 in Evropske agencije za zdravila. So, wir werden es ja wohl die intellektuelle Leistung hinbekommen. Europä no ja, to bomo pa intelektualno vendarle zmogli. Evropska agencija za medicino, predlog spremembe 1 za proti zdržani sprejeto, 2 in 3 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani sprejeto, 5 za, proti vzdržani zavrnjeno, 6 in 7 z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto, pa 8 in 9, ki sta identična za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno in še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 56 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal. Iskrene čestitke, Juti Hauk. Naslednja agencija prihaja iz Finske. Vsi veste, za katero agencijo gre. Za Evropska agencija za kemikalije rahel zmeda vlada zaradi različnega označevanja posameznih poročil, sekretarjat se upravičuje za zmedo. Smo pri Evropski agenciji za kemikalije, ste vsi našli svoj seznam? Ja. Začnimo. Predlog spremembe 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 2 in 4 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 5 in 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 in 8 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, 9 in 10 za, proti, vzdržani sprejeto zavrnjeno in še elektronsko končno glasovanje glasujemo. Ne izbiramo direktore te agencije, konec glasovanja. 54 za, 7 proti, nič vzdržanih. Tudi ta razrešnica je bila sprejeta in sedaj nadaljujemo z EFSA torej Evropska agencija za varnost hrane. Evropska agencija za varnost hrane, natančno tako, predlog spremembe 1, za proti, vzdržani sprejeto, 2, 3 sta identična za, proti, vzdržani zavrnjeno, 4, 5 z usnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, 7 prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, rezultat ni jasen. Bomo elektronsko preverili z sedmi predlog spremembe, drugi del, elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Osem in devet za, proti vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje, kot vedno elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 50 za 13 proti, nihče se ni vzdržal. Nadaljujemo za Švedsko. ECDC. Ste vsi to našli? Ja, Predlog spremembe ena za proti zdržani sprejeta, dva in tri sta identična za proti vzdržani zavrnjeno, štiri in pet z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto, šest in sedem sta identična za proti vzdržani zavrnjeno. In še elektronsko končno glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, Konec glasovanja. Sprejeto 50 za, 10 proti in en vzdržan glas. Sedaj pa prehajamo k Evropske agenciji za okolje. Nekdo se tega zelo veseli, predlog spremembe ena za, proti, zdržani sprejeto, dve za, proti, zdržani sprejeto sprejeto. 43 za, proti, stržani zavrnjeno, 65 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, 7 in 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 9 in 10. No, 7 in 8 bomo premerili, elektronsko glasovanje ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno devetindeset za proti zdržanje zavrnjeno. In še elektronsko končno glasovanje. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 53 za, 8 proti, nihče se ni vzdržal. Torej je tudi ta razreš, razrešnica dodeljena oziroma odobrena. No, kaj pa zdaj na vrsti? Yeah. Ja. Prišli smo do konca glasovanja. Sedaj pa prehajamo k plastičnim vrečkam. To je poročilo Margrete Auken in vsi ste prisrčno dobrodošli pri tej razpravi. Tisti, ki ne želite prisostovati, pa prosim, da kar se da hitro zapustite sejno dvorano. Good. Wir können starten mit Tagesordnung. Dobro, pa začnimo z točko 21 in na željo, na željo poročevalke. Bomo začeli drugače, kot smo vajeni in sicer bo začela komisija Julius Weinhof, če sem pravilno obveščen. Beseda je vaša v imenu komisije. Izvolite. Thank you, uh, chair. I'll be, uh... Hvala, gospod predsednik. Poskušamo biti čim krajši. Mislim, da je to precej jasen predlog. Nima smisla zgubljati preveč besed v vodu. Vsi smo zaskrbljeni zaradi prevelike rabe plastičnih nosilnih vrečk. države članice pozivajo komisijo, da ta razmisli o evropsko pobudo, o evropski pobudi za zmanjšanje uporabe vrečk. Pripravili smo tudi javno posvetovanje, v katerem smo prav tako slišali, da večina podpira evropsko pobudo. To je usklajeno tudi eh, z resolucijo parlamenta na temo zmanjševanja plastičnih odpadkov pripravili smo tudi oceno učinka, v kateri smo uporabili informacije, ki so na voljo, vseeno pa ugotovili, da vseh informacij nimamo, naprimer dejansko število vrečk oziroma količino vrečk, ki jih najdemo v okolju, ki onesnažujejo okolje. Pogovarjamo se tudi o končnem pristopu, med drugim ugotavljamo, da obstajajo velike razlike med državami članicami glede stopnje porabe. Nekatere države članice ne rabijo veliko lahkih plastičnih prečk, nekatere pa jih porabijo ogromno. Trenutno je naš pristop ne določiti evropskega cilja za zmanjševanje lahkih nosilnih vrečk, ampak da raje pripravimo instrumente za države članice same. Če ta pristop ne bo uspešen na ravni držav članic, bomo pripravili nove ukrepe nanašamo se na člen 3 iz eh, direktive o plastičnih odpadkih. Tam najdemo opredelitev lahkih plastičnih nosilnih vrečk. To je torej tretji člen. Spreminjamo četrti člen oziroma dopolnjujemo četrti člen direktive o embalaži od držav članic zahtevamo, da spremejo ukrepe za zmanjševanje uporabe lahkih plastičnih vrečk. Zahtevamo, da uporabijo nekatere ekonomske instrumente, da bodi si omejijo prodajo teh vrečk na trgu in da na to poročajo komisiji o učinkovitosti teh ukrepov. Mislim, da je to vse, kar lahko povem uvodoma. Kot sem dejal, je predlog precej jasen, seveda pa poraja številna vprašanja. Končal bi z naslednjimi besedami. Ta predlog moramo obravnavati v širšem kontekstu različnih pobud komisije na področju zmanjševanja odpadkov. Obenem teče tudi revizija trenutnih ciljev za reciklažo in ponovno uporabo. Imamo direktivo o odlagališčih, direktivo o embalaži. Govorimo tudi o plastičnih odpadkih na splošno. Imamo pa tudi pregled stanja različnih direktiv na temo odpadkov, ki so prav tako osnova za novo zakonodajo. Ta predlog se osredotoča zgolj na plastične vrečke, na lahke plastične vrečke in pa na nekatere druge detajle. V drugih temah, ki jih najdemo v poročilu gospe Auken, pa bomo govorili o drugih besedilih, naprimer v zeleni knjigi ali pa o eh, pregledu stanja, o katerem sem govoril. Hvala. Hvala. Gospod Lemondorf. Gospod poročevalka, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za njihov predlog. Gre za vprašanje, ki je postalo naša prednostna naloga v zadnjih letih. Kot je dejal gospod Langendorf, obstaja evropska študija, ki je združena z evropsko pobudo. In ta pobuda od nas zahteva ukrepe. Gospod Langendorf je povedal, da imamo direktivo o odpadkih, da je tudi, da naj bi zmanjšali količino zakonodaje, ampak ne gre za to gre za to, da uporabljamo to, kar najdemo v obstoječi zakonodaji in da nadgradimo ta besedila, saj niso dovolj ambiciozna. Zanimivo je predvsem to, da v analizi, ki jo je pripravila komisija, najdemo popolnoma drugačen pristop. Pravijo, da mislim, da ne bi smeli uporabiti takšnega pristopa, ki je preveč znanstven, preveč eh, natančen. V našem predlogu smo uporabili oceno učinka kot temelj našega dela. Plastične vrečke predstavljajo ogromno težavo. Gre za težavo povezano z njihovo proizvodnjo, obenem pa tudi z dejstvom, da obstaja celo morje plastičnih vrečk, ki jih najdemo v okolju, ki onesnažujejo okolje, eh, tako na kopnem, kot tudi v morju. V moji državi smo v precejšnji meri zmanjšali uporabo plastičnih vrečk, vseeno pa so te še vedno velika težava. Če ne bomo ničesar naredili, potem bomo verjetno imeli leta 2020 110 milijard plastičnih vrečk kot odpadkov. In zato se o tem pogovarjamo. Polovica teh plastičnih vrečk konča na odlagališčih, 40 odstotkov je eh, zažganih, le 20 odstotkov pa recikliranih. Resnično slabo gospodarjenje zvir je to. V tem poročilu, ki ga danes predstavljam, sledim oceni učinka, ki jo je pripravila komisija. Poskušamo gledati, kakšna so njihova priporočila. Ta so v bistvu tri. želimo, da bi bili naši cili zelo jasni. Radi bi zmanjšali uporabo plastičnih vrečk za 80 odstotkov v primerjavi s stanjem leta 2010. Sledili smo priporočilo komisije in zato poskusili, poskusili določiti tudi ceno za plastične vrečke. Želeli smo pripraviti tudi ustrezno časovnico. Obdobje dveh let. Po mojem mnenju je to eh, realno. V državah članicah vidimo, da ko se določi eh, cena, ko zahtevamo plačilo za plastične vrečke, da se lahko stanje spremeni čez noč, da uporaba plastičnih vrečk takoj upade, ker se državljani odločijo za druge rešitve. priporočamo, da bi počasi začeli uporabljati manj plastičnih vrečk. V okolju je veliko mikrodelcev, plastičnih mikrodelcev, ki so nerazgradljivi. Eh, to niso biorazgradljivi delci. Obstajajo snovi, ki so nevarne za človeško zdravje imeli smo tudi poročilo Prodi, ki je obravnavalo ta vprašanja. Takšna vprašanja moramo jemati resno. Ravno zato moramo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk. Še vprašanje biorazgradljivosti. Če je neka snov biorazgradljiva, potem moramo imeti za to zelo jasne kriterije. To pomeni, da ti odpadki popolnoma izginejo v obdobju enega leta. To je moja zahteva. To so naši kriteriji. Ta pravila morajo biti jasno in realno določena. Če je plastika biorazgradljiva, če imajo države eh, zakonodajo za biološke odpadke, v tem primeru lahko takšne vrečke iz takšne biorazgradljive plastike delimo brezplačno. V tem primeru so lahko izjema. Ampak za takšne vrečke velja, da bi jih morali uporabljati zgolj za, naprimer, pakiranje mesa ali pa zelenjave in sadja. Obstajajo alternative, naprimer embalaža iz papirja, ki ga lahko recikliramo. Z veseljem bom prisluhnila komentarjem drugih poročevalcev v senci. Hvala, da ste mi dali možnost, da predstavim to poročilo. Upam, da bomo lahko pripravili zanimiv dosje za naše državljanke in državljanke. Tako bomo pokazali, da tukaj resnično dobro delamo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bomo začeli z poročevalci v senci, gospod Markonajte. Um, Hvala. Ko smo ugotovili, da se bomo morali pogovarjati o direktivi o plastičnih vrečkah, smo se najprej vprašali, o katerih plastičnih vrečkah sploh govorimo. Veliko govora je bilo o tem, če govorimo tudi o vrečkah za enkratno uporabo, o vrečkah za večkratno uporabo, o tem, če obstaja razlika med tako imenovanimi eh, lahkimi vrečkami, v katere Eh, ponavadi pakiramo rasli, zelenjavo, naprimer. Ali pa, če govorimo o vseh eh, vrečkah, vrečkah, ki jih uporabljamo, naprimer, za eh, nakupe v trgovinah ščevlji ali pa kaj takšnega. 50 mikronov ta meja pokrije precej široko področje plastičnih vrečk. kot uporabnica, potrošnica se strinjam z mnenjem poročevalke. Mislim, da moramo razlikovati med različnimi kategorijami. Imamo 50 eh, mikronske vrečke, 10 mikronske vrečke. Eh, ampak pri tem imamo 10 mikronske vrečke za rasuta nepakirana živila in pa za vlažno hrano. Tudi med tem moramo razlikovati. Po mojem mnenju se velike vrečke, teže vrečke uporabljajo večkrat. To pomeni, da je njihov življenjski cikel daljši in okolje je z tega vidika zaščiteno pred onesnaževanjem. Tiste lahke vrečke, najlažje vrečke pa so največja težava. Komisija govori tudi o tem. Ampak tudi komisija sama je dejala, da številke niso najbolj natančne. Kaj so glavne težave? Z vidika reciklaže sistem zbiranja odpadkov ne deluje dobro. Ravno zato prihaja v sistemu reciklaže do težav. Kakšne so alternative? ali lahko alternativa sploh govorimo? Je uporaba papirnatih vrečk alternativa? Je papirnata vrečka cenejša, okolju bolj prijazna kot plastična? Na to vprašanje eh, pravi zanesljivih številk. Komisija pravi, da natančnih podatkov še nimajo. ali je treba razlikovati med različnimi kategorijami vrečk, ali bi morali imeti zgolj eno kategorijo. Tudi razmere in ureditve v državah članicah so si različne. V tem odboru poskušamo pogosto upoštevati tako interese industrije, kot tudi okoljske interese. Lahke plastične vrečke nastajajo predvsem v Aziji. Evropska unija jih uvaža. Teže, večje vrečke pa v Evropski uniji. Ko obravnavamo ta vprašanja, moramo tudi eh, upoštevati njihov izvor, izvor proizvajalcev. Razmisliti moramo tudi o omejevanju oziroma prepovedi škodljivih snovi, ki se uporabljajo pri eh, proizvajanju takšnih vrečk. Več bi morali povedati tudi o ustreznem zbiranju in recikliranju vrečk. Mislim, da ne bi smeli uporabljati podatkov iz leta 2010. Ne smemo graditi na takšnih podatkih, ko poskušamo izračuniti eh, stopnje zmanjševanja uporabe plastičnih vrečk v državah članicah. Tretjič, pomembno je osveščanje javnosti. Javnost moramo ozavestiti o tem, kako zmanjšati uporabo plastičnih vreč, povedati moramo, kako naše škodljive eh, navade škodijo okolju, naravi. Ljudi moramo spodbujati tudi, da ponovno uporabljajo stare plastične vrečke. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem eh, stopen zmanjšanja uporabe vrečk. Najprej so se pojavili pomisleki in strahovi glede tega, da bodo plastične vrečke popolnoma prepovedane. Kako bi potem tovorili naše proizvode? Ampak 80 odstotno zmanjšanje je skoraj tako slab ukrep kot eh, popolna prepoved. Po mojem mnenju eh, nam to v par letih ne bi uspelo. 80 odstotkov smo dobili tako, da smo uporabili povprečje v Evropske unije, ne pa stanje v posameznih državah članica. Po mojem mnenju bo pripravljenih veliko predlogov spremem. O tem se bomo pogovarjali na dolgo in počes. Na vkljub dejstvu, da komisija pravi, da je to eh, precej preprost, jasen dokument. Po mojem mnenju eh, to ne velja, ampak upam, da bomo našli dobre rešitve. Najlepša hvala. Ehm, Najlepša hvala. Na nizozemskem lahko plastične vrečke dobite v katerikoli trgovini vedno lahko vprašate in ponavadi boste dobili pritrdilen odgovor. Neka študija kaže, da vsak evropejec vsako leto uporabi 198 plastičnih vrečk. Ponavadi jih uporabimo zgolj enkrat, saj gre za tašne lahke plastične vrečke. Zaenkrat so plastične vrečke brezplačne. Zakaj? zato ker eh, zunani stroški niso internalizirani. Ko si pogledamo eh, stroške onesnaževanja eh, voda, ko si pogledamo, kaj se dogaja z majhnimi prebivalci morja, vidimo, kaj se dogaja. Mislim, da bi morali poskušati zmanjšati porabo, tako da spremenimo prakso. Nekatere države so že sprejele dobre ukrepe, naprimer eh, Finska in Danska, kjer uporabijo 500 krat manj plastičnih vrečk, kot pa v državah, ki jih uporabljajo veliko. Neka poprečna oseba tam uporabi eno vrečko na teden, naprimer, ne pa eh, eno vsak dan. In takšne pobude očitno dobro delujejo komisija obravnava predvsem zelo lahke plastične vrečke. S tem poskušajo zmanjšati količino plastičnih vrečk, ki pristanejo na odlagališčih, ki pristanejo v okolju. Te lahke eh, plastične vrečke lahko eh, poletijo v zrak, odnese jih. To smo videli tudi v uh, filmu Ljubezen po ameriško. če bodo plastične vrečke postale biorazgradljive, potem ne bomo imeli težav, s katerimi se soočamo sedaj. Tudi biorazgradljive eh, vrečke pristanejo v morju. To ni tista prava rešitev. Ljudje mislijo, da je biorazgradljivost prihodnost. Morda res, ampak ne trenutno. Imamo različne eh, definicije okso biorazgradljivost, eh, biorazgradljivost eh, vrečke, ki jih lahko uporabimo za kompost in tako dalje. Rada bi čestitala gospodu Prodiju za njegovo poročilo. Saj v tem poročilu najdemo precej dobre opredelitve eh, kompostov in kompostiranja. Mislim, da moramo še naprej razmišljati o uh, inovacijah za prihodnost, govoriti moramo o biorazgradljivosti, o vrečah, ki lahko razpadejo v morju. Imamo različne opredelitve, različne definicije, ki eh, biorazgradljivost definirajo kot nekaj, kar poteka pod industrijskimi uh, okoliščinami. Imamo torej materijale in vrečke, ki razpadejo zgor pod nekimi določenimi pogoji. Želimo pravo biorazgradljivost kjer ne bo ostankov. Nočemo imeti ločenega sistema zbiranja teh odpadkov, saj jih imamo že sedaj predus, eh, precej. Mislim, da to ni prava rešitev, da, da bi vzpostavili še en sistem ločenega zbiranja vrečk. Morda bi lahko računali za tiste težje vrečke, težje od 50 uh, eh, mikronov. Zmanjševanje uporabe je dobra ideja. Mislim, da bi morali vsako plastično vrečko uporabiti, oziroma da, eh, da so zahteve takšne, da mora biti uporabna 125 krat. To ne velja za tiste najbolj uh, lahke plastične vrečke. Komisija pravi, da se te vrečke uporabljajo samo za določene vrste hrane, ampak ravno te vrečke so najhujše. Zanima me, če obstajajo kakšne boljše rešitve. Dovolite mi, da se dotaknem še tistih najpomembnejših vprašanj. Če pravimo, da je bil razgradljivost prihodnost, moramo upoštevati dejstvo, da se državljani in državljanke z nami ne strinjajo. Pomembno je, da, zbija, da zbiramo biorazgradljive izdelke. Včasih eh, jih ljudje uporabljajo, ljudje uporabljajo za kompostiranje, ampak eh, ne razpadajo. Nekaj možnosti je že na trgu. Veselim se eh, sodelovanja, prepričana sem, da bomo lahko skupaj zmanjšali te odpadke. Gremljen Gebrandi. Gospod Gebrandi. Wrong button. <laughs> Napačen gum sem pritisnil, spet sem glasoval. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Langendorfu iz komisije za njegov prispevek. Vesel sem, da je Evropska komisija osredotočila svojo energijo na plastične vrečke, da ni čakala na drugo zakonodajo za odpadke. Ampak nažalost, nekaj let prepozno, blizu volitev smo, ne bomo uspeli dokončati te zakonodaje pred volitvami. Ta zakonodaja bi že lahko veljala zadnji dve leti, če bi komisija seveda predstavila ambicioznejše načrte in to prej. Še posebej to velja, zato ker je eh, to ena izmed tistih tem, ki jih eh, brez težav obravnavamo in ker se lahko brez večjih težav znebimo velikih okoljskih težav v Severnem morju 70 odstotkov odpadkov predstavljajo takšne plastične vrečke. Lahko je torej najti rešitve za takšne težave, eh, kot so to storili na Danskem, eh, na Finskem in celo v nekaterih provincah Kitajske. Tako da nažalost zaostajamo za nekaterimi drugimi državami. Končno smo dobili sedaj na mizo predlog komisije, ampak splošnega cilja ta predlog ne vsebuje. Zdi se, da Evropska komisija poskuša pustiti države članice pri miru, da ni dovolj ambiciozna tako z vidika okoljskih vprašanj, kot tudi eh, gospodarskih vprašanj. To smo videli danes zjutraj, ko smo se pogovarjali o podnebnem svežnju podpiram poročilo poročevalke gospe Avken, ki zastavlja 80 odstotni cilj. Mislim, da bi morali biti ravno tako ambiciozni, kot to zahteva ona. In mislim, da ni tako težko dejansko doseči tega celja. Ta cilj torej podpiram. Eden ključnih elementov je definicija plastičnih vrečk pri tem potrebujem odgovore Evropske komisije, odziv na poročilo gospe Auken. Deset mikronov, o katerih govori gospa Auken, je ta najvišja zahteva. To torej pomeni, da, vklju, da izključujemo tiste vrečke, v katerih je pakirano meso, ki ga dobimo eh, v trgovini ali pa pri mesarju. Verjetno pa ne izključujete tistih vreč, ki jih dobimo na tržnici in v katere damo zelenjavo ali pa sadje. Tistih sam ne bi želel izključiti iz področja uporabe. Moje vprašanje za komisijo je naslednje. Ali menite, da je ta meja desetih mikronov dobra ali jo lahko izvajamo in uporabimo tudi v praksi. Mislim, da moramo paziti ravno na to. Na koncu, gospod predsednik, bi dejal še takole. Strinjam se z Evropsko komisijo, ki pravi, da vključevanje endokrinih nevarnih, nevarnih snovi za naše endokrine sisteme in uh, drugih snovi ne bi smeli vključevati v to zakonodajo. Morali bi namreč čim prej priti do dogovora, priti do rešitve. Ko se bomo pogajali s svetom, se lahko zgodi, da bomo ogromno časa porobili za takšne vprašanja. Sam imam v mislih predvsem 70 odstotkov odpadkov, plastičnih odpadkov v naših morjih, ki bi jih lahko hitro odpravili. Upam, da bomo hitro prišli do odgovora. Hvala. Dank, Anna Najlepša hvala, Ana Rozbah. Tak, formand, jeg vil tale dansk. Jeg vil gerne sige tak. Najlepša hvala, govorila bom dansko. Najprej bi se rada zahvalila kolegici Avken za upravljeno delo. Hvala, da ste vključili vse te elemente v poročilo. Ne strinjam se s komisijo, ko ta pravi, da je naloga pred nami lahka in preprosta. Ne, to so zelo kompleksna vprašanja in vesela sem, da imamo besedilo končno na mizi. Resnično upam, da bomo lahko končno zabeležili kakšen rezultat preden bo prepozno. Strinjam se s tistimi kolegi in kolegicami, ki pravijo, da smo zelo pozno dobili ta predlog. Res je, dobro se lahko odzovemo eh, na te težave, zmanjšamo uporabo plastičnih vrečk. Ampak to ni realistično, ne moremo zahtevati od državljanov, da to naredijo eh, takoj. S tem bodo le prišli na uporabo drugih tipov embalaže. Proizvode je pač treba uh, zapakirati, uporabiti določeno vrsto uh, embalaže. Imamo alternative, uporaba papirja in različnih drugih snovi. Ampak tudi papir je težaven, saj predstavlja okoljsko težavo pri izdelavi papirja se uporabljajo različne kemične snovi. Veste, da obstaja študija, ki pravi, da v papirni industriji uporabljajo ogromno količino kemičnih snovi. Potrebujemo rešitve, upoštevati moramo vse alternative, vse možnosti, ki jih imamo pred sabo. In to hitro. imam še nekaj drugih komentarjev oziroma zahtev. Zagotoviti moramo ustrezno izvajanje. Paziti moramo, da se ne bomo znašli v še bolj zapletenem svetu. S tem vprašanjem je namreč povezano še marsikaj. Biorazgradljiva plastika. tudi pri tem moramo upoštevati dejstvo, da se uporablja veliko kemičnih iz, eh, snovi pri eh, proizvodni tovrstne biorazgradljive plastike. To, da je plastika biorazgradljiva, še ne pomeni, da je eh, neka čarobna rešitev, s katero bomo rešili okolje. Plastika ne izgine popolnoma, razgradi se na mikrodelce. Razmisliti moramo o prožnih modelih, prožnih rešitvah in ugotoviti, če lahko te rešitve uporabimo v vseh državah članicah. Imamo namreč različne sisteme zbiranja in obdelave odpadkov. Sama prihajam iz države, kjer so rezultati naših ukrepov precej pozitivni. V drugih državah pa eh, nimajo dobrega sistema zbiranja podatkov ali pa eh, zbiranja odpadkov ali pa tega sistema sploh ni. Težko je torej resi, eh, zagotoviti rešitev za vse. Ne smemo sankcionirati tistih držav, ki so že sprejele ustrezne ukrepe. To bi bilo nepravično in neučinkovito. Ne moremo imeti enega samega cilja oziroma ene same rešitve za vse države. Po mojem mnenju moramo ugotoviti, kaj lahko naredijo posamezne države. Razmeri niso enake, naprimer na Danskem, v Nemčiji in drugot. Pri nas smo že naredili veliko morda bi sedaj morali eh, s prstom pokazati na tiste države, ki niso naredile še ničesar. Ne smemo pa sankcionirati tistih, ki so že sprejeli ukrepe. Kot sem dejala, prihajam iz države, kjer že dolgo zahtevamo od eh, državljanov, da spoštujejo okolje. Če Eh, od vsakega državljana zahtevamo 5 centov za plastično vrečko, potem bodo uporabili druge načine prenašanja stvari, drugo embalažo. Večina državljanov ima vrečke za večkratno uporabo ki jih uporabljajo eh, redno v trgovinah pri vsakodnevnih nakupih. Ozavestiti moramo ljudi in pokazati, da ni dobro metati plastičnih vrečk v okolje. Pokazati moramo, da obstajajo drugi načini, druge prakse, da ni dobro onesnaževati, da moramo plastiko ponovno uporabiti, da to ni navaden odpadek. Kot potrošnik moramo takšne izdelke uporabiti vsaj dvakrat, tako da bo to eh, izdelek za večkratno uporabo. Izobraziti in osvestiti moramo vse. Upam, da bomo hitro prišli do rešitve, upam, da se bomo hitro dogovorili in upam, da bo ta rešitev eh, prožna ter realna. Veselim se dobrega sodelovanja s poročevalko. Najlepša hvala. Sedaj pa še drugi govorci in čas bo moral omejiti na dve minuti in prosim, da se tega tudi držite. In dober vzgled bo sedaj dala Krista Klas. No, potem pa na hitro. Ja, prepavedi je lahko izreči ampak mislim, da ni prav, da kaznujemo državljanke in državljane. Moramo jih ozaveščati, tako da se bodo lahko sami odločili, eh, kakšno embalažo pravzaprav želijo. Imamo eh, različne materijale, eh, različne možnosti seveda pa na eh, potrošnike vplivajo eh, tudi finančni ukrepi, zaradi tega je eh, nizka cena za plastične vrečke primerna vzpodbuda. 80 odstotno znižanje, kolegica Auken, to je že skoraj da enako kot prepoved. Torej s tem se žal ne morem strinjati v Evropi imamo eh, različne pristope, eh, nekateri eh, ne zbirajo ločeno odpadkov, nekateri dajejo plastične vrečke za ston, drugi zahtevajo za plastične vrečke že sedaj plačilo in odpadke tudi ločeno zbirajo. Eh, in pride tudi do ponovne uporabe teh plastičnih vrečk. Torej, je pa torej uspodbujati predvsem sisteme recikliranja, to pomeni tudi ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. Torej, ključna beseda je zmanjšati uporabo, doseči ponovno uporabo in pa predelavo biorazgradljive eh, vrečke eh, ali eh, kaj podobnega. Mislim, da tukaj vlada velika zmeda, kaj sploh je okso biorazgradljiva plastika, kaj so biološko razgradljive vrečke vsaj ena tretjina snovi eh, mora biti biološko razgradljivih eh, za definicijo eh, biološko razgradljivih vrečk. Vse skupaj je preveč zapleteno, mislim, da je potrebno izboljšati predlog komisije in zato bomo vložili tudi določene predloge. Spremem. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa. Sedaj pa Vitorijo proti. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda. se to poročilo nanaša na konvencionalno plastiko, kajti to plastiko zaznamuje visoka stabilnost in eh, seveda to povzroča tudi posledice za okolje, ki jih lahko opazimo. Naj opomnim na to, da smo v Evropi že dosegli napredek pri proizvodnji plastike, ki je biorazgradljiva v skladu z uh, vsemi zastavljenimi standardi. Torej, ta plastika ponuja prednosti in bi jo lahko uporabljali brez uh, dolgoročnih tvegan za okolje. Želim si, da bi razlikovali med različnimi vrstami plastike. Obstaja Namreč eh, tudi plastika, ki je proizvedena iz rastlinskega materijala. Torej, to plastiko je potrebno razlikovati od biološko razgradljive plastike. Dejansko lahko zagotovimo, da bodo te vrečke biorazgradljive, eh, hkrati eh, pa lahko zagotovimo tudi, eh, da jih bo moč uporabiti za kompostiranje. Potem pa je tukaj še vprašanje vlažnih živil, ki jih eh, pogosto pakiramo v lahke plastične vrečke ta vlažna živila lahko pustimo v, enostavno v teh vrečkah, če bi eh, vrečke bile uh, iz uh, plastike, ki temeli uh, na uh, rastlinskih materijalih. In uh, z tem bi tudi olajšali uh, odstranjevanje odpadkov. Mislim pa, da bi se morali izogibati oksobiorazgradljivi plastiki. Ta mislim, da je nevarna imamo ustrezna podjetja, imamo ustrezne standarde in mislim, da bi lahko poskrbeli za to, da bi okrepili uporabo eh, vrečk, ki lahko pozitivno vplivajo tudi na okolje, zaradi tega, ker nimajo okoljskih posledic. Hvala lepa. Karl-Heinz Florenc. Dve minuti, potem pa kolegica Antonesko. No, veliko je bilo še povedanega in eh, veliko pravilnih izjav smo slišali. Hvala lepa, gospa Avkan. 80 odstotkov, to je seveda zelo ambiciozen cilj. Ampak mislim, da moramo vedno začeti pri potrošnikih. Draga komisija, kaj? če bi se bolj osredotočili na ustrezno označevanje, na eh, ponudbo različnih možnosti. Na ta način bi lahko tudi zmanjšali obseg eh, smeti, vendar pa še zmeraj nimamo direktive za odlagališča. Na primeru Nemčije, Danske ali pa tudi drugih držav lahko vidimo, da so določene države že na pravi poti. Tisti, ki ste za vrečko pri mesarju, a proti eh, vrečki eh, za nakup sadja in zelenjave, mi prosim povejte, kako pa naj države članice to uredijo. V Nemčiji smo prvaki pri ločenem zbiranju, ampak potem vse te ločene odpadke vržemo v isto sežigalnico. No, s poročilom sem zadovoljen. To je bilo le nekaj pripomp, eh, dragi kolega Progdi. Eh, te vrečke iz bioloških materijalov, iz naravnih snovi, no, tukaj je toliko različnih vidikov, ali lahko te vrečke res uporabljamo za kompostiranje na domačem dvorišču. No ja. Predstavljajo pa oviro uh, pri predelavi biološko razgradljive plastike. Torej mislim, da bo potrebno razviti veliko bolj natančno politiko uh, za odlagališča in da bomo morali uh, preiti na pravo moderno politiko reciklaže in spodbujanja reciklaže. Potrebujemo nov zgodovinski preskok, ne pa politiko prepovedovanja. Hvala lepa. Kolegica Antonesko, potem pa gospa Mazej Kukovič. Uh, uh, Hvala. Govorimo o zelo pomembni temi za potrošnike. Lahke plastične vrečke. Torej, hvala poročevalki za njeno delo. V časopisu sem prebrala, da želi Evropska unija prepovedati plastične vrečke. In ko preberemo nekaj takega, se bodo verjetno državljani vprašali, o čem govorimo. V Evropski uniji potrebujemo več jasnosti želimo zmanjšati uporabo določenega tipa plastičnih vrečk in države članice lahko izberejo, kako bodo dosegle ta cilj zmanjšanja določenega tipa plastičnih vrečk. Potrebujemo pa cilje, če želimo uh, rešiti to težavo plastičnih vrečk za enkratno uporabo. Državljani to podpirajo. In zato menim, da bi morali evropski organi ter nacionalni organi uporabiti to podporo. Pozdravljam predlog o tem, da oksobiorazgradljivi materijali, ki se razgradijo le do drugih Eh, plastičnih materijalov ne bi smeli biti videni kot pravi biorazgradljivi materijali. Lepa predsednik in uh, hvala komisiji ter gospe Augen za pripravljen predlog. Rešitev je sicer zelo ambiciozna, eh, kajti vlad, plastične vrečke, ko so prišle na trg, so bile pravi hit. In vsi mi imamo tudi kulturo, da smo breme prestavili v roke, torej v roke, namesto mogoče, da ga imamo na hrbto in s tem se tudi zdravstveno ne zavedamo, kaj pomeni to za hrbtenico, neuravnoteženo breme, ki ga nosimo. Tako da je zame to najprej stvar kulture eh, in seveda ozaveščanja. V nadaljevanju na kitajskem nisem videla plastičnih vreč, ker jih vse poberejo in vse uporabijo kot odpadek. Primer v Tunisu pa je vrečk toliko, da skoraj nimaš kje hoditi, plastičnih vrečk, ki so vse posod razpršene. In mi bi morali seveda razmišljati pri rešitvi na eni strani o zdravju in okolju, na drugi strani pa tudi o tem, kaj je za mlade kul. Cool kajti to, kar je za mlade kul, cool, to bo potem tudi prineslo nov razvoj, kajti mi rabimo nekaj drugačnega, potrebujemo, ampak istočasno 80% znižati vrečke je problematično sveda tudi z vidika industrije in tistih, ki imajo v tem posel. Zato je tukaj razmišljanje, Eh, o ponovni uporabi, o dizajnu, o predvsem o materijalih, ki so lahko prav substitut in za katere je treba narediti precej raziskav in razvoja in seveda tudi ocene vplivov. Jaz ocene vplivov nisem videla na mlade, ki jih imamo toliko brezposelnih, če vrečke izginejo. Nisem videla ocene vplivov na industrijo, me pa veseli, da začenjamo s tem problemom. In v Sloveniji vam lahko povem, da enostavno plastičnih vrečk skoraj ne moreš več dobiti, razen plačljivih. Skoraj da jih ni več, ampak je ozaveščanje izjemno tako v šolah kot v vrtcih, torej gre tudi za drug odnos. In vsekakor bom amandmirala ta del. Hvala.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 Trenutno nimamo nemškega in angliškega prevoda, tudi nizozemskega ne. Zaprli bomo, končali bomo sestanek. Začnimo še enkrat. Okay Se ga naredili? Okay. Uh, kolegi, uh, danes govorim za ograničavanje uh, in za opasnosti tu kolegi in kolegice. Govorimo o tveganjih povezanih z uporabo lahkih plastičnih vrečk. Ampak moramo si naliti čistega vina. Sprejeti moramo dejstvo, da smo pred nekaj leti začeli uporabljati te vrečke, ker so imeli določeno prednost. Če pa je uporaba vrečk danes težavna, to pomeni, da moramo sprejeti zelo kompleksne ukrepe, če želimo premostiti to težavo. Govorimo o zmanjšanju uporabe, ampak, če želimo manjšo uporabo, moramo ozavestiti javnost, ki mora poznati prednosti in slabosti teh vrečk. S tem je povezana tudi sprememba v mentaliteti ljudi. Spreminjati mentaliteto pa je težko. Razmisliti je treba o novi metodi osveščanja mladih. Kar se tiče biorazgradljivosti plastičnih vrečk, moramo razlikovati med manjšimi plastičnimi vrečkami in velikimi plastičnimi vrečkami. To je zelo pomembno v kontekstu konkurence med različnimi podjetji, kar je velika težava v nekaterih državah članicah. Potrošniki nimajo veliko informacij v zvezi z biorazgradljivostjo. Potrošnik ne ve, kako razlikovati med eh, vrečkami, ki so biorazgradljive in tistimi, ki niso. Radi bi zmanjšali porabo plastičnih vrečk, ampak sprašujem se, kako nam bo to uspelo. Države članice se izjemno razlikujejo. Imamo cilj, ampak če želimo doseči ta cilj, potem potrebujemo skupno politiko. Skupna politika pa pomeni zapletene ukrepe. Na eni strani je to politika omejevanja, na drugi strani pa je to politika, ki mora biti usmerjena v potrošnike, v potrošništvo. Ljudje ne vedo, kaj predstavljajo plastične vrečke za okolje po mojem mnenju, so najhujši eh, tisti proizvodi, tiste plastične vrečke, ki so tanjše od 10 mikronov. Kaj pa naprimer tiste, ki imajo debelino 11 mikronov? To pomeni, da bomo morali zbirati ustrezne podatke. Plastične vrečke za večkratno uporabo prav tako predstavljajo nekateri, nekatera tveganja. Vse to bomo morali upoštevati Veliko dela nas čaka. Razmisliti bomo morali o tem, katere politike nam bodo omogočile, da pridemo do našega cilja. Yes, um, said, like mention... Hvala. Večino smo že slišali, ampak omenil bi naslednje. Imamo mejo 50 mikronov. Kaj pa, če bi moralo biti vse pod to mejo, bi razgradljivo? Ko govorimo o biorazgradljivosti, moramo govoriti o definiciji. Nekateri pravijo, da je okso biorazgradljivost, eh, biorazgradljivost kot takšna, ampak če pride zgolj do razpada na eh, manjše delce, to pomeni, da bo trajalo zelo, zelo veliko časa, preden bodo ti manjši delci dejansko razpadli na eh, CO2 in druge snovi. Pogosto so takšni proizvodi pomešani s plastiko, ki ni biorazgradljiva. Proizvodi morajo biti torej popolnoma biorazgradljivi, če naj veljajo za biorazgradljive. Potem je veliko odvisno tudi od tega, kje ti proizvodi pristanejo. Na odlegališčih, na primer, ali pa v anaerobnem okolju, kjer se sprošča metan. In s tem pride do eh, podnebnih izpustov. Po mojem mnenju bi morali biti nanš, nan, ta, najtanjše vrečke vse biorazgradljive. Osveščati je treba ljudi. Pred 40 leti je bil moj oče v uh, trgovinskem združenju na švedskem, ki je to zahtevalo. Nekaj tednov so ljudje protestirali, sedaj pa se jim zdi normalno, da morate plačati za vrečke, ki jih uporabite. Isto bo veljalo v tem primeru. Nekaj tednov, tednov nas bodo ljudje kritizirali, na to pa se bodo sprijaznili z novo ureditvijo. Lahko uporabite eh, vrečke iz eh, blaga. Če jo želite, me lahko pokličete. Hvala lepa. Peter Lize je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, Margareta Okan včeraj sem imel priložnost, da sem se v svojem volilnem uh, okolišu pogovarjal s šolarji o tem problemu. To je vprašanje, ki je zelo blizu državljanom in tega problema se moramo zavedati. Ne moremo reči, da ni potrebe po ukrepanju. Ampak kritično gledam na prepoved. Evropska unija nima prav najboljših izkušenj s prepovedmi, enako velja tudi za uh, zelene v Nemčiji. Poročevalka predlaga nižjo ceno za lažje plastične vrečke. Seveda pa ni uh, brez pomena, kaj se potem dogaja s temi plastičnimi vrečkami, če se te ustrezno predelajo potem je problem manjši. Ko si zastavimo nek cilj, moramo upoštevati različne posameznike. Situacija na Jerskem je drugačna kot drugot po Evropi. Treba si je zastaviti realistične cilje. Zdaj pa še argument komisije. Pravna podlaga je problematična. Predlog je ta, da bi države članice morale narediti določene stvari. To uh, ni zapleteno, zato bi tudi morali izuzeti prepoved sploh ne bi bilo nikakršne harmonizacije, če bi nek, ponekud imeli uh, cene, ki se plačujejo za vrečke, drugot pa prepovedi. Zanima me tudi, kaj meni komisija o stanju na kitajskem in eh, zanima me tudi, kakšna je ekobilanca, ko gre za uh, papirnate vrečke in biološko razgradljive vrečke. Nekje sem bral, da če imamo bombažno vrečko, jo moramo potem po vsaj enem tednu oprati, da ne pride do kakršnekoli infekcije. Če bi uh, surovo meso uh, prenašali kako drugače kot v plastičnih vrečkah bi morali te nosilce potem večkrat prati, ampak eh, ne zamite me preveč resno s tem argumentom. Torej, najkrajši rok trajanja je do pet dni ali nekaj takega. Sofijo Koni je naslednja. Izvolite. Še kolege. Sofijo Koni, hvala gospod predsednik. Marsikaj smo slišali. Tri komentarje imam, tri dopolnila. Prvič, kot je dejal Karl Heinz Florenc, v številnih državah članicah Evropske unije že obstajajo nacionalni zakoni, s katerimi so te države v veliki meri zmanjšale porabo plastičnih vreč, ki na to postanejo odpadke praktično ni več vrečk za enkratno uporabo, uporabljajo se tudi biorazgradljive vrečke. V tej luči bi se morali posvetiti tudi inovacijam in raziskavam. Zakaj? Pred kratkim sem obiskala čistilno napravo v Bruslju, ki je največja tovrstna inštalacija v Evropi. Tam so analizirali vodo, ki jo obdelujejo in ugotovili, da obstaja veliko plastičnih mikrodelcev, ki izhajajo iz vrečk. Tam so našli tudi bakterijo, ki prebavi te delce in na to lahko uporabijo te delce ponovno. In en tak, en tak izdelek sem imela sedaj v roki pogledati si moramo, kaj lahko naredimo na področju reciklaže, ponovne uporabe. Poiskati moramo dobro tehnologijo, ki nam bo omogočila ponovno uporabo teh razgradljivih vrečk in mikrodelcev. Na to lahko iz takšne trde plastike izdelujemo različne nove proizvode. Mislim, da se moramo torej posvetiti inovacijam in raziskavam. Drugič. Pogovoriti se moramo z državami v našem sosedstvu. Vse države, članice mednarodne skupnosti morajo biti dobro ozaveščene, zakaj gre. Osemsto eh, tisoč Eh, ton odpadkov eh, nastaja, veliko je odpadkov tudi v morju. Vsi se morajo zavedati, kakšne težave to so. Vsenkrat se zahvaljujem pročevalki za dobro upravljeno delo. Kaj sto, Hvala lepa. Arsenis, kolega Arsenis, čestitam poročevalki in eh, podpiram poročilo. Mislim, da ne mo kar ne moremo biti dovolj ambiciozni na področju plastičnih vrečk. Noben ukrep pravzaprav ne more biti zadosten za obravnavanje tega ogromnega problema. Slinjam, strinjam se s kolegom Sluterjem, eh, ko je omenjal biorazgradljive vrečke. Karl Heinz Florenc je govoril o sežiganju odpadkov. Evropska ljudska stranka podpira širjenje te tehnologije sežiganja. Podprla je tudi zakonodajo, ki eh, v tistim državam, kjer imajo tako tehnologijo, omogoča eh, nizko stopnjo reciklaže. Zdaj pa vračam besedo še komisiji. Prosim, da ste kratki, sicer bomo imeli težave z našim urnikom. Hvala lepa, gospod predsednik. Pokomentiral bi par stvari. Najprej sem slišal vaše mnenje glede namena. Gre za to, da spostavimo hierarhijo eh, odpadkov, še preden pridemo do samega vprašanja eh, obravnavanja odpadkov, odvoza odpadkov, reciklaže in podobno. Najprej moramo zmanjšati obseg uporabljenih plastičnih vrečk. Torej, zadeve se je treba lotiti na začetku. Pri predlogu gre za preprečevanje nastajanja uh, odpadkov. Tukaj gre za člen 4 direktive o embalaži, kjer gre za preprečevanje. Seveda, področje uporabe zajema tudi obravnavo tistih vrečk, ki jih potem imamo, ampak iz vseh držav članic je razvidno, da je precej manevrskega prostora za zmanjšanje uporabe na splošno. Ko govorimo o področju uporabe, govorimo o vseh lahkih plastičnih vrečkah, ki imajo 50 mikronov ali manj. Pristop komisije je tak, da zajema tudi zelo tanke vrečke. Poročevalka je predlagala drugače, predlagala je, da bi določili cilj za Evropsko unijo. Pristop komisije pa ni tak. Naš pristop je zajel vse lahke plastične vrečke, ki imajo 50 mikronov ali manj. In vsi zajeti so tudi vsi ukrepi za zmanjševanje uporabe teh vrečk. Gre za zelo tanke, tanke vrečke, za tiste, ki so biorazgradljive in tiste, ki niso. niso. Um, v našem področju uporabe je zajeto vse to. Slišali smo, da bi potrebovali bolj horizontalni pristop, eh, ko gre za plastične odpadke, za embaliranje, ločeno zbiranje. To ni zajeto v našem predlogu mislim, da bomo imeli za to dovolj priložnosti v naslednjem letu, ko bomo pripravljali uh, spremembo okvirne direktive o embalaži in pakiranju. Odzvali pa se bomo seveda tudi na povratne informacije, ki jih bomo dobili v zeleni knjigi v zvezi s plastičnimi odpadki. Glede instrumentov v predlogu ne pravimo, da je treba uvesti prepoved, razen če se države članice odločijo za to kot najbolj primeren instrument. Lahko se uporabijo um, dajatve, omejitve trga, ekonomski instrumenti, več načinov je, kako lahko pristopimo. Seveda, ti ukrepi lahko zajemajo tudi ozaveščanje, izobraževalne ukrepe, seznam ni končen. V oceni učinkov imamo nekaj podatkov o spremembi vedenja, o tem, da se eh, zmanjšuje količina lahkih plastičnih vrečk. Eh, to pomeni, da se bo uporabljalo več drugih vrečk, recimo papirnatih vrečk če bomo privrčevali približno tisoč plastičnih vrečk, bomo potem morali uporabiti približno 400 uh, eh, drugih vrečk. Torej privrčujemo nekih 600 plastičnih vrečk. To vse zajema ocena učinka. Ta preučuje tudi učinke na proizvajalce. S tem odgovarjam tudi na vaše vprašanje. Skušali smo uporabiti razpoložljive podatke, Pri tem smo se opirali na eh, proizvajalce, glede števila delovnih mest. Uporabili smo podatke o malih in srednje velikih podjetkih. Ugotovili smo, da so učinki na tem področju eh, predvsej majhni, glede na to, kakšne bi bile okoljske koristi. Pravna podlaga, ta temelji na členu 114. in pa na členu 18 trenutne direktive o embalaži. Ta obravnava predvsem notranji trg. Sprememba pa bi po našem mnenju morala temeljiti tudi na členu 114. Gre za stvar doslednosti ko imamo pravno podlago pri prvotni direktivi. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vprašanj. Če pa sem kaj pozabil, se z veseljem spet oglasim. Hvala lepa komisiji. Imamo še eno vprašanje, kar mirno. Za zaključek dobi besedo še enkrat poročevalka da odgovori na vprašanja in vse drugo, kar se je spostavilo. Hvala lepa. Pri odgovoru bom govorila angliško. Najprej naj odgovorim komisiji. Res je prepričljivo, ko rečete mi zdaj pokrivamo vse vrečke in zmanjšanje vseh vrečk. Zares sem vesela, da to slišim, ampak v vašem predlogu ni nobenih ciljev, nobenih sredstev, gre samo za dobra priporočila. Tako da se veselim eh, dobrih informacij iz komisije, tudi Judith Merkel je to omenila, mora obstajati alternativa za zavijanje meta, mesa in pa rib. Z veseljem pričakujem odgovore na tem področju, ko gre za zelo, zelo lahke uh, plastične vrečke. Tudi te so zajete v mojem poročilu, vendar nimamo posebnega cilja, ki bi bil določen. Seveda se tudi tega lahko lotimo. Ampak treba je rešiti zelo osnovne praktične probleme. Tudi mi bi lahko rekli tako kot komisija, seveda vse želimo zmanjšati, želimo boljši svet, eh, nimamo pa eh, nobenih drugih sredstev, kot da vam rečemo, bodite boljši. Mi pa potrebujemo sredstva. In tako lahko odgovorim tudi eh, na vprašanje glede prepovedi. Nismo predlagali prepovedi, temveč 80 odstotno zmanjšanje poprečne porabe Evropske unije ne razumete nas tako, da želimo kogarkoli kaznovati in mislim, da ne gre za kazen, če želimo rešiti ta zelo, zelo resen problem s plastičnimi vrečkami. Celo na Danskem imamo težave, pa čeprav smo uh, najbolj uspešni pri zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk. Dejstvo je, da če naredimo ustrezno korake, bodo ljudje videli učinke. In tukaj se spet sklicujem na oceno učinka. E, presenečena sem, če imate tako dobro poročilo, zakaj ga ne uporabite. Nisem slišala, eh, zakaj ne. Oziroma o tem ne bom razlagala tukaj. Škoda, da ne uporabite tako dobre ocene učinka, tako dobrega eh, poročila, s tem se to delo izgubi. Zakaj ga ne boste uporabili? Mi smo uporabili vaše zamisli, ki jim sami potem niste sledili. To je bilo le nekaj komentarjev, mislim, da smo zajeli predvsej stvari in. Uh, Veselim se nadaljne razpravo. Še nekaj besed v zvezi z biorazgradljivostjo. Ko gre za prepoved, ki smo jo imeli v poročilu komisije, lahko rečem, da ko gre za, biotsko, za biorazgradljivost, eh, moramo poskrbeti za ustrezno zbiranje bioloških odpadkov. Vrečke, ki bi bile biološko razgradljive, pa bi bilo v tem primeru treba ustrezno označiti. Govorila sem o zelo lahkih plastičnih vrečkah. Potem pa sem želela na koncu izpostaviti še nekaj. In sicer, da sem tako zelo zadovoljna, da sem od Karl Heinza Florenca in komisije dobila jasno izjavo, da je najpomembnejše preprečevanje. Tukaj ne gre za neke fantastične stvari povezane z recikliranjem plastičnih vrečk. Vem, da je to skoraj da nemogoče, če tudi imate zelo izdelan uh, sistem zbiranja, je težko zagotoviti dobro recikliranje plastičnih vrečk. Težko jih je zbirati in koristi so bolj majhne. Tako da je prvi korak preprečevanje lahkih plastičnih vrečk, ki se znajdejo posod po naravi, po cestah, grozno jih je videli. Jih je videti. Dotaknila bi se še enkrat tega vprašanja preprečevanja. Pri mojem delu gre za predlog spremembe 3. Tukaj jasno piše, da so trenutne stopnje recikliranja zelo nizke, čeprav so uh, lahke plastične vrečke take, da jih je mogoče reciklirati. Potem pa se tudi ne pričakuje, da se bodo te lahke plastične vrečke veliko krat uporabljanje. Tudi njihova vrednost pri reciklaži ni visoka. Recikliranje teh vrečk je drago, uporabimo ogromno vode. Z recikliranjem ne rešimo problema lahkih plastičnih vrečk in zato izpostavljamo preprečevanje taka mora biti tudi hierarhija. Ponovno uporabo, to zagovarjamo, recikliranje pa ne. Mislim, da sem se dotaknila vseh postavljenih vprašanj, nadaljevali pa bomo v sodelovanju pri pripravi tega poročila. Tako, končala sem čim hitreje. Hvala lepa, Margarete Auken. 27. januarja je rok za predloge sprememb in to ob 12. Kot smo danes dopovdne že napovedali, bo do petka na voljo orodje, podporno orodje, ki, kjer, s katerim bodo lahko asistenti ali pa sami poslanci lahko sami upisovali spremembe. 6. marca bomo verjetno glasovali in 2. aprila na plenarnem zasedanju pa bomo potem končno glasovali o tem poročilu. Hvala lepa za vašo pozornost, hvala lepa za razpravo. Zdaj pa pridemo do poročila kolega Skila Kakisa, kjer gre za emisije eh, v pomorskem prometu. Izvolite, kolega. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To poročilo o emisijah v okolje iz pomorskega prometa pri ladjah, ki pridejo v Evropska pristanišča. Zdaj upam, da počasi že prihaja do točke, ko bo zaključeno. Takšni so vsaj naki, naši nameni. Uh, Želeli bi doseči dobre rezultate še v okviru tega zakonodajnega mandata, kar pomeni, da bi se po glasovanju 30. lahko začeli pogovarjati z grškim predsedstvom. In mogoče bomo potem lahko s to temo zaključili v okviru tega mandata. Seveda to ne bo lahko, kajti čas je omejen. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Upam, da bomo lahko dosegli dogovor, čeprav morda še ne bomo zreli za plenarno zasedanje. Ampak. Uh, V ta namen bomo morali glasovati, najti bomo morali kompromise o različnih vidikih v okviru našega odbora in tudi iznotraj parlamenta. Kaj pa so bistvene vprašanja pri tem poročilu? Najprej področje uporabe. Predlagam, da razširimo področje uporabe, tako da bomo uporabili tudi NOx. Kot veste, je to toplogredni plin ni jasno, ali bodo rezultati eh, glede podnebnega vpliva pozitivni ali negativni. Moj predlog je, da to vključimo tako v kompromisne predloge sprememb, kot tudi na sam začetek pogajanj. Poleg tega bi želeli povečati tudi ladje, ki so zajete. Želeli bi zajeti manjše ladje, hkrati pa bi želeli odpraviti upravno breme. Tako da ne bi vključili prevoza oziroma dela pri prevozu, vključili pa bi druge ukrepe, kot so energetska učinkovitost. Želeli bi tudi zaščititi komercialno občutljive podatke. To pa bi dosegli tako, da bi zagotovili dovolj javnih podatkov na trgu za vse, eh, ki bi te podatke lahko uporabili za izboljšanje lastne učinkovitosti. Kaj pa želimo splošno doseči s to zakonodajo? Mednarodno pomorsko organizacijo želimo pripraviti do tega, da doseže dogovor o merjenju uh, emisij oglikovega dioksida iz pomorskega prometa. Želimo uvesti načelo onesnaževalec plača pri vseh flotah po svetu. To je pomemben cilj. Dolgoročno imamo na voljo dve poti. Eno so globalne točke ETS, torej globalnega trgovanja, točke globalnega trgovanja z emisijami. O tem se bomo pogovarjali v prihodnosti. Na koncu bomo morali uporabiti načelo onesnaževalec plače tudi za pomorsko trgovino. Vsekakor ni dovolj, da se poveča samo energetska učinkovitost. Ta cilj je usporeden. energetsko učinkovitost moramo povečati, ampak najbolj pomemben motiv pa bo uvedba in izvajanje načela onesnaževalec plača. Pomorska trgovina bo morala prispevati svoje na področju emisije oglikovega dioksida. Upam, da bomo tako lahko uspešno dosegli cilje pri glasovanju. Predlagali smo kar nekaj možnosti za kompromise, pri nekaterih stvarih eh, tega ni, to bomo morali pa reševati z glasovanjem. Po glasovanju pa upam, da bomo lahko začeli s trialogi. kjer si bomo prizadevali, da bi končali pogajanja o tem dosjeju še v okviru tega mandata. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, vsem drugim, ki so trdo delali na tem dosjeju. Kaj smo dosegli? Kar precej smo napredovali v smeri dobrega, sreznega glasovanja naslednji teden. Hvala lepa. Kdo bo naslednji? Kristofel Fjellner. Malce sem se premaknil. Ne sedim na pravem mestu, ne počutim se najbolj udobno, ampak tale tema pa, je, pa mi je blizu. Nekako se počutim kot Darth Vader ali pa kot Luke Skywalker. No, dobro. Lotimo se bistva. Najprej bi se opravičil, ne bom mogel ostati do konca razprave, kajti dobil sem sporočilo, da moram na eh, zgodnejši let. Ko razpravljamo o tej uredbi, se je pomembno spomniti, da je ladijski promet najbolj štrosko, stroškovno učinkovit in okolju prijazen način prevoza. Mislim, da se tega vsi zavedamo in to moramo upoštevati, pri našem delu. Ne smemo biti kontraproduktivni. Naš cilj mora biti zagotoviti, da ta uredba prispeva k iskanju globalne rešitve. Te se vsi želimo in mislim, da imamo dobre možnosti, da to dosežemo. Uh, predlog komisije je dober, dobro uravnotežen. Uh, potem uh, tudi med samimi poročevalci v senci smo, bili uspeš, smo uspešno eh, našli kompromise. Tukaj pa so določeni problemi. Eno je omejitev tonaže. Komisija predlaga, da gre za, šip, za ladje, ki ima več kot 5000 bruto registrskih ton. In da tega ne bi smeli spuščati, ker bi to pomenilo preveč upravnega bremena. Po svoji imate prav. Uh, če si pogledamo, kakšna je korist eh, pri vplivu na okolju. Kaj ti te ladje, ki ima več kot 5000 bruto registrskih ton, pokrivajo 57 eh, odstotkov vseh ladij, prispevajo pa 91 odstotkov vseh emisij. Jaz pa bi predlagal eh, druge odstotke, 91 in 99, Eh, ko gre za emisije. Če želimo priti iz 57 odstotkov na 91 odstotkov, je to precej velik korak, pridobimo pa samo 8 odstotkov emisij. Ali je to res uh, dobra vrednost za našo investicijo? Ali je to pametno? Potem drugič menim, da je pomembno, da se zavedamo tega, kaj res želimo doseči. Uh, osredotočiti se moramo na že zbrane podatke in CO2. Žveplo in CO2 sta največji onesnaževali pri ladijskem prometu. Eh, žveplo je pokrito že z direktivo o žveplu. Zdaj pa je čas, da uredimo tudi emisije CO2 veliko prizadevanje bilo, da bi rešili področje uporabe. Omenili ste uh, energetsko učinkovitost in eno X in uh, sprašujem se. Ali bi tako pospešili ozelenitev oziroma boljše varovanje zdravja? ali moramo res se odločiti za 400 bruto ton, kot predlagajo nekateri kolegi. Zmotil sem se in sem rekel 400 gigaton, ampak uh, gre za 400 bruto registrskih ton. Ali lahko na ta način kaj dosežemo? Mislim, da ne. Najlepša hvala. Naslednji je Kriton Arzenis, spet na levi strani. Uh, like Najlepša hvala. Rad bi čestital poročevalcu za njegova prizadevanja pri doseganju kompromisov, pa tudi za njegova prizadevanja, da pospešimo celoten postopek, tako eh, da bi eh, sprejeli sporazum v prvem branju in da bi bila tema zaključena še v tem sklicu parlamenta. V skupini socialistov in demokratov smo razpravljali eh, o sprejemanju kompromisov in rad bi spregovoril o specifičnih predlogih sprememb, ki jih bomo podprli eh, tudi na glasovalnem seznamu in ki presegajo zgolj kompromise. Eh, predvsem kar zadeva razširitev obsega oziroma področja uporabe. Tukaj govorim tudi o NOX gre za znižanje praga za vključitev eh, ladij, ki naj bi bile vključene in tukaj eh, seveda menim na znižanje iz 500 eh, brutoton na 400 brutoton. Tukaj gre za razširitev področja uporabe. Po drugi strani pa tudi za temo, ki se vedno znova obravnava v tem parlamentu, mislim seveda na uhajanje oglika. Torej, to bo spet premik v pravi smeri. Uložili smo tudi predlog spremembe, ki zahteva postopno ukinjanje in sicer v petletnem obdobju eh, manj učinkovitih meto, metod eh, nadzora eh, nad izpusti CO2. Ja mislim, da bi na ta način lahko izboljšali natančnost nadzora. Potem pa zelo dobro znana tema v tej dvorani eh, biogoriva. Želimo, da bi biogoriva imela enak položaj eh, kot eh, konvencionalna goriva. Sveda pa mora eh, biti prihranek eh, tudi natančno izračunan in zato potrebujemo ustrezne kriterije. V znotraj IMO poteka razprava, ki jo imamo tudi tukaj, in sicer razprava na temo učinkovitosti. Učinkovitost in pa podatki, ki nam bodo omogočili, da natančno izmerimo učinkovitost eh, teh ladij, eh, to je zelo pomembno vprašanje za nas. Zakaj pa je to tako pomembno? merjenje učinkovitosti omogoča tudi postavljanje jasnih standardov za sekundarne trge. Torej, ko bodo posamezniki vedeli, eh, kaj pravzaprav kupujejo, bodo raje kupovali učinkovitejše blago. In eh, ta kriterij učinkovitosti je še kako pomemben in ga želimo v, eh, v vsakem zakonu prav posebej pa tukaj. Najlepša hvala. Hvala lepa, Kriton Arsenis. Zdaj pa bi rad pozdravil nekdanjo kolegico, Dorit Corbej. Dorit, prisrčno dobrodošla tukaj v odboru Envi. Naslednja govornica na našem seznamu pa je gospod Sato Hasi. Hvala lepa gospod predsednik in hvala lepa tudi poročevalcu za zelo dobra prizadevanja pri pogajanju o kompromisih med eh, poslanskimi skupinami. Hvala lepa tudi za opravljeno delo. V predlogu poročevalca je veliko predlogov, ki jih lahko podpremo, tudi mi zeleni, recimo kar zadeva NOX kar zadeva uh, eh, TGP, uh, eh, znižanje izpustov CO2 -ja in tako naprej. Našalost pa ne morem podpreti črtanje uh, posameznih uh, delov ki bi lahko pripomogli k izboljšanju energetske učinkovitosti prometa in ki bi zagotovili tudi boljše informacije za eh, stranke, ki bi na ta način lahko izbrale bolj učinkovite oziroma učinkovitejše operaterje. Pogovarjati se je potrebno tudi o izvoru eh, tega predloga. Kje se je vse skupaj začelo? Odmaknili smo se od eh, prvotno zastavljenega cilja. Parlament je namreč zahteval, ko smo obravnavali eh, podnebni svežen za leto 2008, da tudi mednarodni pomorski promet eh, vključimo eh, pod okrilje podnebnih ciljev. Tukaj je bila vzpostavljena tudi povezava z, emisijo, z schemo trgovanja z emisijami. Evropska unija bi morala, če IMO tega ne stori eh, že prej, eh, sprejeti eh, ukrepe za vključitev pomorskega premeta v trgovanje z emisijami ali pa bi morali vzpostaviti dajatve na pomorski promet. Predlog komisije pa je precej pomankljiv in nikakor ni dovolj ambiciozen še prav posebej, če to primerjamo z uh, zastavljenimi cilji pred petimi leti in resnično sem razočarana. In veliko je tudi poslancev v parlamentu, ki želijo še ošibiti ta predlog komisije. Zapomniti si moramo. Da. Pomorski premet. Uh, eh, predstavlja enak delež eh, izpustov toplogrednih plinov eh, kot pa letalski promet. Eh, in poleg tega se moramo zavedati tega, da ti izpusti tudi zelo naglo naraščajo. Omejiti moramo torej rast oziroma porast emisij v teh dveh sektorjih sicer. posta ta sektorja slab vzgled eh, tudi za druga področja. Če bi bili lobisti z področja industrije dosledni, potem bi se eh, tisti eh, z področja elektrarni in tako naprej lahko zauzemali za strože kriterije za pomorski promet. Torej, okrepimo predlog komisije, ne pa, da eh, ga želimo narediti še manj ambicioznega. No. In na zadnje še gospod Kellenen z eh, desne strani. Martin, beseda je tvoja. No, takole, hvala, Kristofer zdaj, ko si se pridružil silam teme, te je lepo spet videti tukaj na desni strani. Moja skupina v nasprotju z zelenimi pozdravlja delo, ki je bilo upravljeno na področju te uredbe. Zahvaljujemo se tudi za pragmatičen pristop, ki se nam zdi razumen in pravičen. Eh, kar zadeva eh, prevoz eh, potnikov in trajekte, ki bi sicer bili nesorazmerno oškodovani zaradi te zakonodaje. Seveda zelene ne zanima breme za industrijo, nas pa vsekakor mislim, da ne bi smeli biti preveč ambiciozni. Na področju te zakonodaje gre zgolj za prvi korak in eh, kot eh, pravi že sam naslov, se moramo držati spremljanja, poročanja in preverjanja. Izmeriti bi morali izpuste CO2, seveda lahko vključimo tudi druge toplogredne pline, ampak šele, ko bo izvedena presoja vpliva o e, prednostih in slabostih takšnega pristopa. Šele na osnovi tega bomo lahko izbrali ustrezen pristop in zato tudi ne podpiramo vključitev izpustov NOx. Seveda se zauzemamo tudi za ohranitev vseh eh, štirih metod eh, izračuna eh, izpustov pomorske industrije. V interesu industrije je, da uporabi kar se da malo goriva in zaradi tega bi bilo neumno, če bi metodo omejili zgolj na dva najdražja načina. S tem bi zadali preveliko breme lastnikom. Evropska komisija je podprla merjenje nad 500 eh, brutotonami, torej za ladje nad 500 brutotonami eh, in kot je rekel Kristofer, eh, uh, te ladje predstavljajo več kot 50 odstotkov uh, izpustov. Če bi znižali to številko na 400 uh, eh, bruto ton, bi to pomenilo veliko večje upravno breme. Eh, poleg tega pa se je potrebno zavezati, zavedati, da te ladje prispevajo le de, 10 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. In s tem. Gospod predsednik, najlepša hvala. Ali film dank? Martin. Najlepša hvala, Martin Kellenen. Sedaj pa Evropska komisija. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci. Dobar dan ali pa dober večer. In najlepša hvala tudi v našem imenu poročevalcu in poročevalcem v senci za dobra prizadevanja pri pripravi smiselnih kompromisov in eh, pri prizadevanju za konstruktiven zaključek. Mislim, da se strinjamo glede odprtih vprašanj, vemo, katera so odprta vprašanja, vendar pa bi jih mi morda razvrstili drugače, glede na njihov pomen. Tukaj gre tako za področje uporabe, kakor tudi za preglednost. Temeljni cilj te uredbe je okrepitev preglednosti. Če bomo spremenili način obnašanja, potem eh, bomo dosegli tudi dobre rezultate, kar zadeva izpuste CO2. -ja. Če ne vključimo določenih informacij, kot recimo informacij o tovoru in če ne poskrbimo za to, da bodo te informacije dostopne vsem, potem do sprememb ne bo prišlo. In uh, ta zakonodaja ne bo imela možnosti preživetja. Seveda želimo prispevati k mednarodnemu eh, procesu in uh, seveda je. Yeah. potrebno najprej zagotoviti, da bomo lahko eh, dosegli rezultate eh, na področju pomorskega premeta, ki si jih tudi želimo. Ne bo lahko povezati preglednosti z področjem uporabe. Kajti po eni strani gre za cilje, po drugi strani pa za način izvajanja in ta dva vidika je zelo težko združiti. Na dolgo in široko smo že govorili o tem, zakaj nismo vključili NOx v naš predlog. Preprost razlog za to je, da tehnologija za merjenje izpustov NOx eh, ni eh, vsem na voljo. Kljub temu smo dosegli določene rezultate, ampak ocena stroškov znaša več kot 100 tisoč evrov na ladjo. Glede na to, da gre tukaj pogosto tudi za majhne operaterje, se zdi to precej nesorazmeren ukrep. Kar zadeva nižji prak, poslanci so že govorili o izpustih CO2 -ja in uh, o vplivu uh, povečanja obsega. Če uh, znižamo ta prak, potem bomo vključili več majhnih in srednje velikih podjetij, ki bodo s tem uh, nosila veliko breme. Mislim, da se je potrebno zapomniti, da je ambicije vedno potrebno povezati z pragmatičnim pristopom. In še nekaj pripomp eh, glede komentarjev poročevalcev v senci. Izpostavljeno je bilo vprašanje načina spremljanja. Mislim, da je trenutni pristop eh, sorazmeren in eh, preprost. Metodologija že obstaja in eh, lahko zagotovimo lahko uporabo z strani uporabnikov. Slišali smo tudi predloge glede izvajanja. Čeprav se zdi, da je leto 2018 precej daleč, je potrebno izpolniti številne eh, navedbe v povezavi z izvedbenimi akti in zato bo potrebno sodelovati z državami članicami. In s tem, gospod predsednik, tudi zaključujem. Najlepša hvala. Hvala lepa. Na zadnje dobi besedo še enkrat poročevalec, gospod Skilakakis. Hvala lepa. Kot ste videli, imamo precej različna mnenja glede te uredbe. Upam, da bomo dosegli dober kompromis eh, na koncu kar zadeva energetsko učinkovitost, bi rad dejal le, da obstaja veliko pobud eh, za pomorsko industrijo, kajti dve tretjini stroškov uh, jim povzroča gorivo kot takšno. In mislim, da bi bilo potrebno zbrati več podatkov o sami poti, ki jo morajo ladje opraviti, da pridejo do goriva. Vendar je energetska učinkovitost na področju pomorskega prometa zelo težavno vprašanje. Gre za vprašanje propelerjev, eh, kdaj so ti na zadnje bili pregledani, gre za vprašanje, kakšna trgovina je pravzaprav sploh na voljo oziroma s čim ta ladja trguje. Torej, ni nekega čudežnega zdravila, kar zadeva podatke, ki naj bi jih komisija objavila in e, sicer v povezavi z izboljšanjem energetske učinkovitosti. To ni osnova te zakonodaje. Po mojem mnenju, je temelj te zakonodaje zelo, eh, zelo preprost. Ko eh, imamo izpuste v pomorskem prometu, to negativno vpliva na okolje in zato moramo uporabljati načelo onesnaževalec plača oziroma onesnaževalec najplača in zato moramo tudi natančno izmeriti izpuste. Ne moremo reči, da majhne oziroma manjše ladje ne bodo eh, plačevale za onesnaževanje, kajti to pravzaprav nima nobenega smisla. Vsak onesneževalec naj plača. Zato mislim, da bi morali vključiti tudi manjše ladje, kajti zelo dobro vemo, da so večje ladje veliko učinkovitejše pri eh, prevozu in zaradi tega ne želimo razlikovati med večjimi in manjšimi ladjami in eh, nikakor ne želimo pripraviti eh, posameznike do tega, da se odločijo za manj učinkovite ladje zaradi naše zakonodaje. Torej, to, kar moramo storiti, je eh, pripraviti moramo preproste standarde za spremljanje, poročanje in preverjanje. In to moramo oziroma ta postopek moramo pospešiti. Kajti, če bomo to storili še v tem sklicu parlamenta, eh, bo razlika eh, znašala vsaj eno leto in zaradi tega si tako zelo prizadevam, da bi mi to uspelo storiti v tem omejenem časovnem okviru. Najlepša hvala, s tem smo sedaj zaključili z razpravo. 30. januarja bomo glasovali v odboru za okolje in. Aprila 2014 eh, je predvideno glasovanje eh, v okviru plenarnega zasedanja. No, torej 30. januar. Sedaj pa prehajamo k zadnji točki dnevnega reda in sicer gre za točko 23. In za ustno vprašanje, ki ga vlaga Satuhasi, gre pa o, za zapoznelo izvajanje člena 7a direktive o kakovosti goriv. Gre za ustno vprašanje, torej kot sem že omenil in besedo dajem gospe Satu Hasi, ulagateljici tega vprašanja. Najlepša hvala. Danes je komisija objavila predlog za podnebni eh, svežen. Direktiva o kakovosti goriva je edini del svežnja 2020, ki še ni bil izveden, če tudi je bila zakonodaja sprejeta že pred petimi leti oziroma več kot petimi leti. Predlog eh, imamo na mizi že leta. Presoja vpliva je bila zaključena lansko leto, ampak zaključki še niso bili javno objavljeni. Do januarja 2011 naj bi imeli tudi izvedbene ukrepe in zamuda sedaj torej znaša že tri leta. No, dve vprašanji imam povezani z odločitvijo za podnebni svežen 2020. Ali bo komisija predstavila rezultate presoje vpliva poslancem Evropskega parlamenta, še prav posebej, kar zadeva predvidene stroške za evropsko industrijo in ali lahko komisija potrdi, da ta presoja vpliva ni pokazala eh, prekomernih stroškov za industrijo in tudi eh, nobenega upravnega bremena se ne predvideva. kdaj eh, namerava komisija izvesti revizijo tega predloga. In še tretje vprašanje, ki se pravzaprav nanaša na to, kar je komisija objavila danes. Komisija je danes dejala, da ne bo eh, ciljev eh, direktive za kakovost goriva po letu 2020, kar pomeni, da je ta zakonodaja pravzaprav že mrtva. No, seveda, to uh, ni uradno povezani z mojim prvotnim vprašanjem, ampak se nanaša na isto temo in mislim, da nas vse zanima, zakaj Evropska komisija misli, da ni primerno, uh, da bi si zastavili nove cilje za učinkovitost. Uh, oziroma kakovost goril. Prometni izpusti še zmeraj naraščajo in sicer v situaciji, v eh, kateri izpusti na drugih področjih upadajo in srečujemo se že s tveganjem, da bo eh, promet eh, največji povzročitelj izpustov po letu 2020. Vsi vemo, da je do zamude prišlo zaradi kanadskega pritiska, zaradi trgovinskih pogajanj med Evropsko unijo in Kanado. Ampak ne gre eh, zgolj za kanadski skrilavec ali pa za skrilavec iz katerega koli drugega dela sveta. Gre tudi za nafto, ki se proizvaja iz ameriškega skrilovca in ki ima še hujši oglični odtis eh, kot eh, bituminozni pesek. Torej, ko postajajo nekonvencionalni viri vedno pomembnejši, in ko predstavljajo vedno večjo možnost za dobiček, je še toliko pomembneje, da zagotovimo kriterije v povezavi z okličnim otisom za področje prometa. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod McKeven. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko naključje je da eh, je naša nekdanja kolegica eh, tukaj z nami in eh, mislim, da ni vedela, da razpravljamo danes o kakovosti goril. O tem smo razpravljali v preteklem sklicu in pravzaprav se ni nič zgodilo. Danes je zelo žalosten dan za podnebni svežen, kaj te. Slišali smo zelo neambiciozne predloge in pa neobvezojoče eh, obljube strani držav članic. Kaj se bo zgodilo, če eh, države članice ne izpolnijo svojih eh, zavez, eh, kar zadeva obnovljive vire energije? Potem smo videli, kako, se, kako smo razvodenili zakonodajo na področju letalskega prometa. In komisija je najbrž tudi razočarana nad tem, kar se dogaja. Ne vem, koliko je to povezano z podnebno politiko in koliko z pomembnejšimi politikami, kot recimo trgovinskim sporazumom z Kanado ali pa ZDA. No, pa ne pozabimo na področje kloniranja, tudi tukaj je naša politika eh, precej razvodenila za to, eh, da bi jo lahko uspešno povezali z eh, politiko ZDA. No, je pa vesel dan eh, za industrijo proizvodnje fosilnih goriv, kajti danes so dosegli veliko več, kot so si sploh obetali. Evropska komisija nima več časa in tudi ne krivim komisarke za to, kar se je zgodilo, kajti močno si je prizadevala, da bi dosegla eh, zastavljene cilje, ampak. Eh, polena pod noge, eh, so jim metali kolegi komisarji in eh, danes eh, v Evropski uniji govorimo o tem, da naj bi imela EU vodilno vlogo na področju boja proti podnebnim spremembam. Čez 18 mesecev bomo imeli konferenco v Parizu in kaj bomo pravzaprav tam dejali? Tukaj sedimo, razpravljamo o vsem tem, postavljamo vprašanje v okviru plenarnega zasedanja. Eh, in čez 30 let bomo še zmeraj uporabljali enaka fosilna goriva in bomo še vedno vozili enako umazane avtomobile. Torej, kdo bi sploh lahko izvedel to zakonodajo, če, danes, če že danes ni nobenega zanimanja za to? No, zdaj bo o tem odločal prihodni parlament, ampak nikar si ne delamo iluzij in. Zelo žalostno je, da je danes uh, tukaj tako malo kolegov, kajti res je zelo, zelo žalosten dan uh, za podnebno politiko. Yes, thank you, Chairman. Can we first listen to the, uh, to the Commission? Can I... Gospod Gerbrandi, najlepša hvala. Lahko najprej prisluhnemo komisiji, potem pa bom zastavil svoje vprašanje. Kajti, veselim se njihovega odgovora, saj upam tako na. No. Of course. You can. Seveda. Am Ende der Rednerliste. Tem pa sem zaključil tudi seznamom govorcev in bi se dal, dal besedo predstavniku komisije, da odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. Thank you, um, Mr. Chairman. Thank you, Madam Hassi, for the. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa Hasi, za ta tri vprašanja. Upam, da bom lahko kaj povedal o tretjem vprašanju, ampak ne bom podal končnega odgovora, vseeno pa bi rad nekaj povedal na to temo. Enako velja za prvi del vprašanja, ki sta bili zastavljeni pred tednom dni. Res je, to je bil zelo dolg proces. Mislim, da se je vse začelo sredi leta 2009, po pravici povedano. In mislim, da si vsi želimo čim prejšnje rešitve in dogovora. Imeli smo sestanek s deležniki aprila lani, tja smo povabili tudi parlament in pogovarjali smo se o oceni učinka, ki je povezana s s eh, členom 7a direktive o kakovosti goril. Sredotočili smo se na nekatere metodologije, s katerimi bi lahko zagotovili ustrezen izračun izpustov iz fosilnih eh, goril. Imamo povprečno vrednost, kar ima eh, poprečno, poprečne izpuste, ki jih bi rada videla industrija, na to um, različne polizdelke, bituminozni pesek, uh, naftni skrilavec in druge. Imamo različne načine izračuna. Nekateri so težko izvedljivi in težko je, naprimer, uh, izračunati, kakšni so izpusti iz posameznih naftnih vrelcev. Stroški, ki tu nastanejo, nastanejo zaradi dveh razlogov. Najprej stroški zaradi doseganja cilja šestih odstotkov. In tukaj se razlikuje naše mnenje v primerjavi z mnenjem industrije. Industrija pravi, da bomo na to surovo nafto eh, ni, eh, z nizko osebnostjo energije dobili v Evropi, z visoko osebnostjo energije pa druge. Po našem mnenju se ne bo to zgodilo. Po našem mnenju bomo dobili biogoriva, česar se zavedamo. Izpusti pri ekstrakciji pa se bodo povečali in po našem mnenju ti predstavljajo predvsem manjše stroške kot pa predlogi industrije. Drugo področje stroškov pa je upravno breme za podjetja in za države članice, ki morajo izvesti nadzor. Tudi to področje smo obravnavali. Pred nekaj časa je v parlamentu potekal sestanek, na katerem je industrija dejala, da so ti stroški minimalni. To potrjuje tudi poročilo uh, na temo prometa in okolja. Upravni stroški so torej minimalni, kot pravi industrija. Enako velja za stroške upoštevanja zakonodaje, kljub temu, kar pravi industrija. Vse to je vključeno v oceno učinka, ki je bolj ali manj dokončna. Komisija oceno učinka izda, ko izda predlog povezan s to oceno učinka. Zaenkrat še nismo pripravljeni, da bi to tudi storili. komisar in številni drugi kolegi si zelo prizadevajo za eh, dokončanje svežnja za 2030. Nekaterim to ni všeč, ampak 40 eh, odstotkov celotne proizvodnje toplogrednih plinov za 2030 je dober cilj. Številni so sodelovali pri tem delu v zadnjih nekaj mesecih in zato direktiva o kakovosti goril ni bila tako visoko na našem dnevnem redu, kar bi sicer nekateri zahtevali. Mislim, da si bomo kmalo začeli eh, podrobne ogledovati to področje, zaenkrat še nimamo pripravljene tačne časovnice, ki bi jo lahko predstavil, ampak prepričan sem, da bo eh, komisarka poskušala eh, dokončati ta predlog, dokler je še vedno na svojem položaju. Verjetno ne bomo imeli dovolj časa, da bi to obravnaval trenutni sklic parlamenta. Komisija bo pre pripravila predlog, ampak nažalost ne ob pravem času, ne pred uh, volitvami. Hvala. Gabriel? Hvala, Gerbert Jan. Yes, I'm, I'm, I'm afraid it's even more disappointing. Bojim se, da je vse skupaj še večje razočaranje, kot sem menil. Vsi argumenti zoper direktivo o kakovosti goril so nerelevantni, pravite. Naša analiza kaže, da ni res, da bodo zgolj eh, draga goriva z nizko vsebnostjo oglika prišle, prišla v Evropo in tako dalje edini argument, ki ostaja, je torej ta, da Evropska komisija še ni pripravljena. Ne pred aprilom ste dejali, ampak bojim se, da bo po aprilu tudi Evropska komisija v misli že zapuščala Brusel. Konec njenega mandata se bliža tako kot konec našega sklica. Ozračje v Evropski komisiji, komisiji, ki jo tako navdihnjeno vodi predsednik Baroso, kaže, da verjetno ne bo pripravljen noben nov predlog. Ne gre zgolj za direktivo o kakovosti goril za Evropo. To je signal za preostali svet, bituminozni svet pesek je eden izmed najbolj onesnaženih fosilnih goriv, ki jih imamo. Ne gre zgolj za Kanado, ne gre zgolj za okolje, gre za veliko težavo za biotsko raznovrstnost. Imamo Kazahstan, Rusijo, eh, celo Nigerijo, ki ima eh, še veliko tropskih gozdov, ki so v nevarnosti. Če ne nadaljujemo z delom na ambiciozni direktivi o kakovosti, goril potem damo signal preostalemu svetu. Naprej eh, z vašim izkoriščanjem bitumenoznega peska. In to je napačen signal. Imam konkretno vprašanje. Lahko bi se namreč ure in ure prepirala in pogovarjala, ampak mislim, da se tako kot številni drugi tudi vi strinjate s tem. Gre le za to, da vaša komisarka ne more pripraviti eh, priloga, ki bi ga kolegi komisarjev eh, sprejel. Enako velja za komisarja potočnika v primeru plastičnih vrečk in drugih tem. Skupina mednarodnih, 50 mednarodnih eh, znanstvenikov je napisala pismo komisiji v katerem so obeležili različne argumente na temo tega, zakaj bi morali dejansko pripraviti direktivo o bituminoznem pesku. A bi bilo mogoče, da bi komisija odgovorila tem znanstvenikom in to javno? Po mojem mnenju si namreč javnost zasluži odprto, pregledno, transparentno javno razpravo, glede na to, kako bituminozni pesek vpliva na okolje in biotsko raznovrstnost. Basajkot. Hvala, gospod predsednik. Imam dve dopolnilni vprašanje, konkretni vprašanje. Prvič, a lahko pojasniti, pojasnite, kakšne so težave v komisiji. Po eni strani komisija stopa korak stran od eh, ciljev za obnovljive energije, bolj pa povdarja toplo, eh, toplogredne cilje, zakaj komisija ne sledi isti logiki pri gorivu. S tem bi direktiva o kakovosti goriv postala pomembnejša. Zakaj komisija tega ne počne? Drugo vprašanje. Obstajajo pomisleki, da zaradi svežnja o 2030 ne bomo videli direktive o kakovosti goriv, da nihče ne bo delal na tej direktivi. A nam lahko konkretno obljubite, da bo komisija nadaljevala s svojim delom in da bo še tekom tega mandata letos pripravila predlog za direktivo o kakovosti goril vsaj do leta 2020, na to pa se bomo borili onkraj tega datuma. Hvala. Besedo dajem komisiji. Hvala, gospod predsednik. Znanstveniki so postali, poslali pismo, eh, srečali so se tudi s predstavniki znanstvenega oddelka v komisiji in mislim, da ni težav, to pismo lahko eh, predstavimo javnosti. Ne vem, če je treba zaprositi uradno v sklopu dostopa do dokumentov, ampak pismo smo pripravili. Eh, mi in mislim, da ga lahko predamo Evropskemu parlamentu, če to želite. Drugo vprašanje, oziroma vprašanji Basa Akhota sta težavnejši. Težko je ponuditi preprost odgovor na ti dve vprašanji. Najprej bi povedal, da bo še vedno obstajala potreba po tem, da nadzorujemo emisije, ki nastajajo zaradi goriv. Če si določimo 40 odstotni cilj, bomo del tega dosegli v eh, schemi za trgovanje z emisijami, del pa ne. Tako da bo treba še naprej nadaljevati s tem delom če želimo vedeti, če dosegamo ta 40 odstotni cilj, potem moramo imeti nek način zajemanja informacij za goriva, ki se uporabljajo v prometnem sektorju. Teh 25 odstotkov toproglednih eh, izpustov. Potrebujemo metodologijo, ki jo že imamo za biogoriva. Za neposredna biogoriva. Če posredna, posredne izpuste dodamo eh, k prvi generaciji biogoriv in če zagotovimo eh, zanesljivo metodologijo za fosilna goriva, potem težav ne bo. Po mojem mnenju ta direktiva ne bo eh, preprosto izginila po letu 2020. Po mojem mnenju gre zgolj za to, da moramo določiti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti ne moremo reči, da ni ciljev za promet. Dokument o prometu dos, uh, vsebuje cilje za 2030, pa tudi za 2050. No, druge institucije tega niso formalno sprejele, ampak v komisiji še vedno govorimo o teh dveh ciljih 2030 in 2050 za prometni sektor. Cilje obstajata, ampak ne v isti obliki kot prej. izvedbeni ukrep za člen 7a direktive o kakovosti goril. Pozni smo. Res je, pozni smo. Ciniki bi dejali, da tega ne potrebujemo do leta 2020. Takrat bomo namreč eh, izmerili, kakšno je stanje. Tako da ni še prepozno. Brez dvoma želimo pripraviti eh, predlog. Tudi naša komisarka se strinja. Pravite, da se bližamo k koncu mandata, ampak še vedno nas čaka veliko uh, dela. Z generalnim sekretarjem uh, se bom srečal naslednji petek in mi trdo delamo za to, da bi prišli naprej. Hvala lepa. Gledam obraze kolegov in kolegic. Mislim, da smo končali z obravnavo, zahvaljujem se obema kolegoma, ki sta sodelovala pri obravnavi. Prišli smo do konca dnevnega reda. Jutri nadaljujemo ob desetih zjutraj v tem prostoru. Od devetih do desetih pa zasedajo koordinatorji brez nazočnosti javnosti. Želim vam lep večer, vidimo se spet jutri.